rozpoczniemy, nie będziemy czekać całego kwadratu. Dobro jutro, gospe in gospodje. Ne bomo počakali, da preteče akademska četrt, ampak bomo takoj začeli z delom, ker nimamo na voljo veliko časa. Prva današnja tema najprej zahteva predstavitev. Začenjamo torej z 15. točko na dnevnem redu, kjer gre za prihodnost skupne kmetijske politike, za poenostavitve in subsidijarnost. Pozdrav, zahvalil bi se gospe Lorenz Paviani, ki je po 40 letih je delal v Evropskem parlamentu kot eh, tolmačka v italijanski kabini. Opravljala svoje delo. V zadnjih eh, letih je tesno sodelovala z našim odborom za kmetijstvo. Jeseni se bo upokojila, vsi bi se ji radi prisrčno zahvalili za njen prispevek in ji zaželili vse najboljše za prihodnost. Srdečni pravi, dziękujemy in želimo vsega najboljšega. Hvala še enkrat in vse najboljše za prihodnost. No, kot že rečeno. bomo prisluhnili predstavitvi gospoda direktorja Dumitra, ki bo spregovoril o prihodnosti skupne kmetijske politike na področju poenostavitev in subsidijarnosti. To je tudi v skladu s tem, kar pravi komisar Hogan. Predstavitev je bila že eh, predstavljena v svetu, tako da gospodu Dumitruju predajem besedo. Dobro jutro, hvala lepa, da ste to točko vrstili na dnevni eh, red. Se to odraža pomen poenostavitve tako za svet kot parlament. Od začetka mandata te komisije v letu 2014 je bila ključna prioriteta poenostavitev. Skupaj smo delali na tej točki in dosegli velik napredek tako pri primarni kot sekundarni zakonodaji. Na osnovi zelo konstruktivnih eh, predlogov Evropskega parlamenta in sveta, pa tudi eh, naših eh, zainteresiranih strank in uprav držav članic. Predlog komisije pol leto 2020 temelji na napredku, ki smo dosegli do sedaj in zahteva nadaljne poenostavitve. Poenostavitev bomo dosegli za naše upravičence, za kmete in države članice samo, če se bomo jasno držali cilja. In sicer vsi predlogi in eh, predlogi sprememb k zakonodajnemu predlogu imajo v sebi potencijal za poenostavitev. <clears throat> Zato vas prosim, da preverjate te poenostavitve, ko boste obravnavali to besedilo. Danes eh, se bom potrudil, da bi vas prepričal, da to, kar počnemo sedaj, da je to bolj enostavno. Najprej naj vam predstavim širšo sliko glede različnih eh, zahtev iz različnih virov za spremembe, ki jih je komisija upoštevala pri pripravi tega predloga. Potem bi se posvetil pravim eh, poenostavitvam in predstavil vam bom celo vrsto primerov, ki kažejo, kakšne bodo poenostavitve za upravičence in administracije. Se je še veliko drugih primerov, vendar vam bom poskušal predstaviti tiste, ki bodo najbolj ilustrativni. In končno bom poskušal pokazati, da želimo vzpostaviti novo partnerstvo z vami, z državami članicami, svetom, da bi dosegli bolj enostavno in koristno skupno kmetijsko politiko za naše kmete in ribiče v skladu z sporočilom komisije iz lanskega leta glede prihodnosti kmetijstva. Začnimo torej z širšo sliko. Kot rezultat eh, stalnega dialoga z vami, pa tudi z državljani, ključnimi akterji, smo oblikovali eh, ključne prioritete za prihodno kmetijsko politiko. Tukaj bi izpostavili najpomembnejše, ki smo jih upoštevali pri našem predlogu. Kot veste, smo imeli najširšo javno eh, posvetovanje v zgodovini. Več kot 330 tisoč odgovor smo dobili, čez 50 tisoč pravih eh, odgovorov in če to primerjamo z razpravo leta 2010 o skupni kmetijski politiki, takrat smo dobili samo 3500 odgovorov na naša vprašanja. Vso to posvetovanje je pripeljalo do nekaj ključnih ugotovitev, na osnovi katerih bi morali oblikovati prihodno skupno kmetijsko politiko. Naj najprej razložim. Najprej smo dobili zahtevo, da zmanjšamo kompleksnost, še posebej povezano z ozelenitvijo. Ozgojitev so vsi zelo kritizirali zaradi kompleksnosti in tudi zaradi majhnih učinkov, ki jih prinaša tako za okolje kot podnebje. Torej imamo zelo veliko zahtevo glede zmanjšanja administrativnega bremena. Močna je bila tudi zahteva, da si bolj pogledamo sistem, ki temelji na reformah, da preidemo na politiko, ki temelji na rezultatih in na učinkoviti rabi denarja. To so bile zahteve tudi eh, za druga področja zunaj skupne kmetijske politike. Želimo preiti iz kulture nadzora in kaznovanja v kulturo nagrajevanja za doseganje rezultatov. Oblikovati moramo bolj usmerjeno politiko, ki upošteva Eh, socioekonomske razmere v Evropi in bolj upošteva realnosti. Ta pravila bi morala biti bistveno bolj prilagojena realnosti različnim sistemom, različnim kontekstom. Včasih eh, so ta pravila zelo omejena in niso prilagojena individualnim pogojem. Zagotoviti pa moramo, da bo skupna kmetijska politika ostala skupna, da bomo delovali na evropski ravni samo takrat, ko to prinaša neko dodano vrednost, da ohranimo tudi enake pogoje za vse mm, v okviru notranjega trga. Kmetijska politika pa je ključni element eh, notranjega skupnega trga. Zagotoviti moramo eh, tudi večji povdarek eh, pri varovanju okolja in podnebja. Da bi eh, lahko izpolnili pričakovanja iz javnega posvetovanja, smo morali porazdeliti odgovornosti med komisijo in državami članici. Zato predlagamo novi model, ki temeli na pravi subsidijarnosti, ki temelji na robustnem okviru, ki bo zagotovil enake pogoje za vse, odgovornost vseh in integriteto notranjega trga. Države članice pa bodo lahko prilagodile ukrepe in orodja svojim razmeram in izzivom, s katerimi se soočajo. To lahko dosežemo z manj predpisovanja, z manj natančnimi pravili na evropski ravni, z manjšo kompleksnostjo in z manj izjemami ter večjo jasnostjo glede ukrepov, ki jih lahko države članice sprejemajo. Vse skupaj mora biti bliže realnosti življenja kmetov. Obstoječa skupna kmetijska politika in njena pravila na evropski ravni lahko klasificiramo v tri kategorije in to predlagamo. na evropski eh, ravni moramo zagotoviti eh, skupnostno naravo skupne kmetijske politike in ti pogoji morajo biti določeni na, evro, na državni ravni, nekatere stvari pa ne bodo več potrebne. Z tem, da se bodo določeni pogoji vzpostavljeni na evropski ravni, bomo zagotovili skupnostni karakter skupne kmetijske politike. Ukrepi, ki bodo izvajani na državni ravni, se bodo izvajali eh, bolj po meri držav članic, ki bodo lahko upoštevali svoje razmere in možne rezultate. Dejstvo je, da je treba eh, pogoje postavljati na pravi ravni in to poskušamo narediti. Želimo povezati aktivnosti z lokalnim delovanjem, tako da bodo lahko države članice bolj strateško izvajale ukrepe. Ti ukrepi bodo podvrženi merjeno rezultatov, tukaj ne bo šlo toliko za skladno z pravili, ampak za doseganje ciljev. Bolj se bomo osredotočeni na to, kaj želimo doseči, naprimer na področju eh, biotske raznovrstnosti, ne pa merjenju pogojev, pri čemer kaznujemo ljudi, če ne izpolnjujejo, strogo izpolnjujejo teh eh, pogojev. Zagotovili bomo bolj učinkovito politiko za vse, ki eh, so deleženi politiki, administracije na evropski ravni, državni ravni, upravičence kmete. Naj zdaj nekaj več povem o bistvu bolj enostavnega okvira. In tukaj bom eh, uporabil več primerov, tako da bi vam lahko pokazal, kako zelo želimo poenostaviti skupno kmetijsko politiko v korist eh, kmetov in ribičev. Poenostavitev ni en ukrep, ampak eh, gre za ukrepe, ki se izvajajo znotraj političnega cikla. Ne samo na ravni zakonodajnih aktov. Spremljati moramo celoten politični cikl, načrtovanje, izvajanje politike, zagotavljanje in merjenje rezultatov. Predlagamo torej enostaven evropski okvir z nekaj pravili na evropski ravni. Države članice bodo lahko nadaljevale z procesom eh, poenostavitve, z določanjem enostavnih pravil za kmete in upravičence. Pri tem pa upamo, da se bodo države članice omejile na nujno potrebne e, pogoje. Trenutno imamo zelo kompleksna pravila, kot veste, na evropski ravni. Vsi so bili mnenja, da bi morali to spremeniti in da države še bolj strogo oblikujejo te pogoje na svoje ravni, kar slabo vpliva na naše upravičence naj se sprehodim skozi vse te faze in vam prikažem nekaj več podrobnosti glede poenostavitve. Začel bom z načrtovanjem. V našem predlogu predlagamo, da bi v prihodnosti imeli en sam strateški načrt eh, SKP, ki vključuje vse pomembne elemente prvega in drugega stebra. Če si pogledamo, kaj imamo danes in Imamo 25 eh, različnih eh, vlog za neposredne pomoči. Imamo 118 eh, programov razvoja podeželja. Se bi lahko imeli enega in kombinacijo regionalnih in regionalnih programov. Imamo pa 65 sektorskih strategij znotraj organizacije trga v prihodnosti bomo vse skupaj povezali in združili v en sam strateški načrt z jasnimi cilji. Trije administrativni procesi bodo integrirani v enega samega. Imeli bomo samo en postopek, en sistem avtomatizacije in menimo, da bo to pomenilo zelo veliko poenostavitev. Enotno strategijo bodo določile države članice na osnovi teritorijalne analize potreb z vzpostavitvijo jasnih kriterijev eh, za doseganje specifičnih ciljev, ki jih bomo opredelili. Opredelili pa smo jih devet, kot veste. Če govorimo o strategiji, se moramo zavedati, da imamo v tem času strateško načrtovanje za razvoj podeželja. Imamo nekaj strategij za nekatere sektorske programe, države članice lahko imajo svoje eh, strateške načrte v okviru prvega stebra pri neposrednih pomočih, nimamo pa koherentne strategije na ravni držav članic. To pa predlagamo sedaj, da bi imeli eno samo enotno strategijo z nizom aktivnosti za doseganje specifičnih ciljev, ki jih predvidevamo znotraj skupne kmetijske politike. Tukaj bo, mora biti jasno viden, kaj želimo doseči za našo politiko in eh, vsi ukrepi morajo na tem temeljiti. In vsi morajo vedeti, kako to doseči. Kmetje morajo vedeti, upravičenci morajo vedeti, administracije morajo vedeti, zaradi tega bo vse eh, združeno v enem dokumentu. Zakotili bomo koherentno politiko. Vse intervencije pa bodo usmerjene v doseganje določenih specifičnih ciljev. Sistem bo bolj fleksibilen eh, kot neposredna plačila, ukrepi za ozelenitev in tako naprej, ki jih imamo sedaj. Ne bomo predpisovali eh, podrobnosti glede načrtov eh, za razvoj podeželja in ne bomo imeli nekih predpisov kot sedaj. Vsak eh, načrt bo potrdila komisija, ki bo zagotovila, da je v skladu z skupno kmetijsko politiko. Določali bomo koherentnost, celovitost in pravilno strategije in njeno smiselnost pri doseganju ciljev, ki smo jih določili. S tem bomo zagotovili pravno gotovo za države članice in izboljšali vzajemno zaupanje. Zdaj pa bi vam podal nekaj primerov, kaj ti. Eden najpomembnejših elementov poenostavitve je popolno preoblikovanje arhitekturo za okolje in podnebje znotraj skupne kmetijske politike. Če začnemo z ukrepi znotraj okoljske arhitekture, to je bilo nujno zaradi kompleksnosti zelenitve, ki se je vsem zdela zelo obremenjujoča. Zato bomo to zamenjali z bolj enostavno in konsistentno strukturo, sistem načrt plačil, ki temelijo na doseganju ciljev na področju okolja. To bodo enake pogoji za vse, poleg tega pa še dodatne stvari, ki jih lahko izbirajo upravičenci. Povečana pogojenost bo omogočala popolno pokritje neposrednih eh, plačil, drugi stebr pa bo dopolnjeval eh, obvezne pogoje. Dva niza pogojen, dva nadzorna sistema, ki jih imamo za navskrižno skladnost in ozelenitev, bomo nadomestili z novo, novim eh, skupnim pogojevanjem. Tako bodo države članice imele pravila, ki jih bodo lahko prilagajala potrebam na terenu, ob upoštevanju eh, kmetijske prakse na eh, lastnem ozemlju in za zmanjšanje vplivov na kmete. Tukaj gre za kolobarjanje, naprimer, ki zamenjuje trenutne ukrepe tr ozelenitve. Če si pogledamo ta primer, trenutno imamo pri ozelenitvi zahtevo po raznolikosti oziroma izmenjavi posevkov in vsi pogoji so določeni v evropski zakonodaji. Torej imamo štiri ključne kriterije na ravni Evropske unije, ki so dobro ukorenjeni v zakonodaji. Gre za definicijo posevkov, minimalno število posevkov, maksimalni delež dveh glavnih posevkov vendar pa to ne ustreza vseh kmetijskim sistemom, ki jih imajo države članice in pomeni eh, omejitev za mm, kmete, ki morajo izpolnjevati te pogoje. V prihodnosti pa bomo predlagali samo en standard glede kolobarjanja. Gre za novi standard Evropske unije. Države članice pa določajo specifične pogoje za izvajanje glede na kmetijsko prakso. Države članice bodo tako lahko upoštevale svoje razmere glede kmetijske prakse, podnebja in podobno. Če recimo vzamemo nizko intenzivno mlečno farmo v gorskem območju, tukaj imamo stalno travinje, torej pašnike, na katerih je, eh, imajo kmetje živino, poleg tega pa imajo nekaj posevkov za zagotavljanje krme. V skladu z pravili o kolobarjenju bi bil sedaj prisiljen, da kultivira minimalno 5 odstotkov eh, svoje zemlje z določenim posevkom, ker je takšna zakonodaja. To mora narediti, če želi dobiti plačilo za ozelenitev in izpolnjevati vse pogoje. To pomeni dodatne stroške za kmeta. Ni nujno, da prinaša kakršno koli korist za podnebje ali okolje, zaradi tega, ker imajo že sistem, ki je zelo smiseln za varstvo okolja in ohranja uh, zemljo v ustreznem uh, stanju. Te omejitve bomo odstranili. To se pravi, da bodo imeli zahteve glede kolobarjenja, pri čemer pa bodo upoštevani specifični pogoji, v katerih kmetujejo. Kmet torej ne bo prisiljen delati stvari, ki jih že počne za to, da bi dosegel določene okoljske cilje. Še en primer. Tukaj gre za okoljsko področje danes. Lahko države članice v eh, okoljsko področje vključijo določena, določene kmetijske obrate, in, ki morajo izpolnjevati pogoje iz zakonodaje. Če, na primer, Če, naprimer, kmet poseje zelišča okoli mm, žita in razširi območje, ki je predvideno po zakonodaji, potem drugi del njegovega polja ne bo upoštevan v tej, tem območju, ekološkem območju. Samo 10 metrov uh, se upošteva pri eh, ograjih in 20 eh, metrov na polju. Po novem bo pri novi kondicionalnosti drugače. Ne bo takšnih eh, rigidnih omejitev glede širine pasov. Vsako pravilo, ki je potrebno, bodo določile države članice, nepotrebne pa prav tako glede na lokalne potrebe. Tretji primer se nanaša na mlade kmete in tukaj bom nekoliko razlikoval med eh, ukrepi, ki jih imamo sedaj pri neposrednih plačilih in eh, plačilih znotraj razvoja podeželja. Želimo zagotoviti obnovo generaciji in doseči izboljšanje situacije. Trenutno imamo tako v prvem kot drugem stebru določbe, začenši z definicijo, imamo dve različni definiciji mladih eh, kmetov. V prihodnje bomo imeli samo eno definicijo glede na demografsko situacijo in potrebo po mladih eh, kmetih. <clears throat> To bo poenostavilo življenje tako za administracije, kot tudi mlade kmete. Kmetje bodo vedeli, ali so Eh, mladi kmetje po definiciji ali ne, vedeli bodo, kaj morajo upoštevati, ne bo treba vlagati dveh različnih ulog. Eh, Države članice pa lahko zagotovijo koherenten okvir eh, za razvoj podeželja in ukrepe znotraj prvega in drugega stebra. Če si pogledamo zahteve glede upravičenosti, smo te bistveno zmanjšali. Za upravičenost eh, do neposrednih plačil morajo sedaj mladi kmetje izpolniti samo štiri glavne kriterije v primerjavi z desetimi, ki jih imamo do sedaj. Države članice seveda lahko odločijo, ali bodo eh, uvede nove kriterije, nove pogoje, zato da bi zadovoljili potrebe, ki jih imajo, če želijo vsega, spodbuditi določene skupine kmetov, da se vključijo v programe, naprimer? Če si pogledamo na zadevo z zornega kota drugega stebra, imamo zdaj obrate mladih kmetov. Marsikaj bomo poenostavili, začenši z definicijo, zmanjšali, bistveno zmanjšali, bomo pogoje za upravičenost z 15 na 5, Če države članice ugotovijo svojimi analizami, da pogoji niso primerni za mlade e, kmete, lahko države članice določijo obvezni obseg e, e, poslovanja. Vemo, da imamo zdaj dva odstotni ekvivalent v okviru prvega stebra, da zagotovimo sredstva za obnavljanje, generacijsko obnavljanje. Vendar bodo imele države članice manevrski prostor, da se igrajo z temi zneski in se odločajo, kaj storiti, da bi zagotovile obnovitev generacije. Lahko izvedejo ukrepe iz prvega, drugega eh, stebra, lahko gre za kombinacijo ali za eh, svežen ukrepov. Če pridem na naslednji pred, primer na področju razvoja podeželja, tukaj gre za investicije, za ulaganja. Trenutno so pravila zelo perspektivna in ne ustrezajo dani situaciji. Vse pogoje za investicije lahko izključijo eh, tiste obrate, ki resnično potrebujejo podporo ki bi se morali vključiti v to politiko. Novi pogoji bodo znižani z 13 na 7 zahtev. Ohranili bomo samo tiste, ki so nujno potrebni za to, da zagotovimo izpolnjevanje zahtev znotraj skupne kmetijske politike. Še vedno moramo namreč upoštevati, da bodo investicije v skladu z pravili glede varstva voda, tako da ne bomo poslabšali situacije. Države članice pa bodo imele možnost, da te pogoje prilagodijo svojim eh, potrebam za eh, kmete in upravičence in jih eh, ustrezno ukrojijo glede na zahteve. Ena največjih ponaselitev za države članice, ko gre za administrativno vreme, tako za administracijo kot tudi za kmete, je možnost, ki jo ponujamo sedaj in sicer, da preidemo k pravici do plačil. Države danes uporabljajo ta instrument, eh, to se pravi, da eh, lahko izplačujejo eh, neposredna plačila vezana na površino brez plačila. Eh, dodatnih eh, pravic. Eh, vse to temelji na sistemih, ki jih vzpostavlja države članice. Trenutni sistem temelji pogoje glede na obrat, datum ustanovitve, čas obratovanja in tako naprej in potem Imamo še dodatno situacijo, če recimo kmeti dajo zakup svojo zemljo, potem niso več upravičeni in tako naprej. Vsi podatki morajo biti na voljo. Eh, preverja se eh, opravičenost glede na osklenjenost do različnih eh, vlog. Kmetje morajo upoštevati tudi opravičenosti. Pravice lahko tudi prenesejo na osnovi pogodbe, ki to omogoča. Kmetje morajo obvestiti organ, pristojne organe za vsakšnim prenosom o vsakršnem prenosu pravic v zelo strogih rokih. Če tega ne naredijo, ima to določene posledice. Administracija mora seveda potrditi takšne prihode oziroma takšne prenose, veliko krat pa ugovarjajo, če iz rezerve črpajo te prihode, pravice, morajo vlagati posebne prošnje in ponovno vlagati specifične dokumente, če to zahtevano države članice. Zahtevajo izpolnjevanje pogojev glede rezerve v rezervnem skladu, pa morajo države izpolnjevati določene pogoje ali pa zmanjšati celotno rezervo, kar mora biti vključeno in potem eh, se o tem obvestijo vsi kmetje, ki so del sistema, kar zadeva sistem Ajax je treba upoštevati pravila glede vračanja v rezervo z upoštevanjem pravic za vsakega kmeta za vsake dve leti oziroma dve zaporedni leti in potem je treba to črtati iz registracijske informacijskega sistema. Vidite, kako zelo je to komplicirano in koliko je zahtev, ki jih postavljamo kmetom in administracijam, ko rezervo zapol zapolnjevanje rezerve pa še sledi. Vsi ti ukrepi, ki sem jih omenjal, postajajo nepotrebni v sistemu brez eh, podeljevanja teh pravic. Če ocenimo prednosti in slabosti teh eh, sistema pravic, bo to bistvena poenostavitev na področju neposrednih plačil in pomeni bistveno zmanjšanje administrativnega bremena za kmete. Tako da vas prosim, da temu predlogu posvetite še posebno pozornost. Države članice še vedno lahko uporabljajo ta eh, sistem. Če bodo države članice ohranile sistem eh, teh eh, pravic oziroma upravičenosti, morajo pa izpolnjevati ustrezne pogoje, lahko pa poenostavijo sisteme še naprej. Ne bo treba, naprimer, pri prvi dodelitvi sredstev izpolnjevati določenih pogojev, ki smo jih imeli sedaj. Pogoje glede rezerv smo zmanjšali, države članice lahko še naprej določijo kategorije upravičencev, pri čemer je treba upoštevati izpolnjevanje potreb eh, kmetov. Enako velja za eh, konvergenco. Države članice imajo večjo fleksibilnost kot prej, notranja konvergenca pa se bo ohranjala kot veste. Če imamo še prekoračitve eh, dodeljenih kvot, to tudi ni določeno kot pogoj. Če si pogledamo naslednjo fazo, to je sistem nadzora in kaznovanja sankcij. Naj nekaj povem o uporabi nove tehnologije, ki lahko resnično poenostavi življenje kmetov po letu 2020. Poraba nove tehnologije, ki predstavlja bistveno poenostavitev poleg drugih, znotraj skupne kmetijske politike. Pomeni, da bomo spodbujali večjo porabo sodobnih eh, tehnologij, to že počnemo, veste, da jo poskušamo vajati postopno in da smo sprejeli ustrezno zakonodajo na tem področju. Upamo, da se bo ta proces nadaljeval in bo uspešen. Kar zadeva uporaba eh, podatkov iz Kompernikusa za potrebe kmetijstva to bo prineslo koristi eh, kmetom in poenostavilo življenja. Opazovanja preko satelita, obdelava podatkov na avtomatiziran eh, način prinaša prednosti pri kmetovanju. Zdaj lahko dobimo zelo aktualne podatke vsak eh, teden, kar je zelo dobro. Eh, to pa lahko prispeva tudi k bolj učinkovitem delovanju na, varstv, na področju varstva okolja in podnebnih eh, ukrepov. Kar zadeva nadzor na osnovi podatkov iz satelitov v primerjavi za podatkov, ki jih posredujejo eh, kmetje, omogoča državam članice, da se izognejo trenutnim inšpekcijam na terenu z avtomatiziranim sistemom, ki zmanjšuje potrebo po človeški intervenciji na minimum. To se pravi, da bi preko satelitskih podatkov spremljali delovanje kmetov. Imeli bomo tudi v naprej izpolnjene vloge tako da bomo dobili čim bolj aktualne podatke preko satelita in iz drugih javnih baz podatkov. Vse to bo omogočilo, da bodo kmetije lažje izpolnjevali svoje vloge, lahko klikajo in dobijo prave rešitve. Kmet mora pogledati samo to, kaj je v sistemu, če je informacija ustrezna, se lahko zadeve samo potrdijo. Kmetov ne bo več treba izpolnjevati celo vrsto podatkov z eh, novimi vlogami, tako kot je to danes. Potem, ko sem vam eh, prikazal prednosti takšnega sistema, bi nekaj več povedal o fleksibilnosti sistema nadzora in eh, kaznovanja. Sistem rezultatov je povzročil določene na vprašanja, komisija pa zagotavlja, da pravila AJAX na evropski ravni, kar zadeva nadzor in sankcije, namerava bistveno poenostaviti. Ne želimo odstraniti sistema, želimo ohraniti sistem, ki se je izkazal za zelo koristnega pri izvajanju skupne kmetijske politike. Evropska unija pa ne bo določila eh, nadzora in individualnih izplačil kmetov. Sistem bo dajal večjo fleksibilnost držav članic, ne bomo na evropski ravni določili, fiksno določili vseh eh, preskriptivnih eh, elementov kot doslej. Zahtevana bo posebna vloga, vendar pa ne bo zavezujočih eh, pogojev glede vloge prošnje, tudi nobeni kazni za, kasn, za pozno vlogo, če je kmet vloži prošnjo po 15. juniju se sedaj kaznuje. Na ta način bodo imele države članice bistveno večji delež subsidijarnosti. Kot eh, dober primer večje subsidijarnosti bodo države članice imeli več možnosti odločanja glede tolerance pri nadzoru in eh, izrekanju eh, kazni. Čeprav bomo ohranili pogoje v sistemu in v vodniki. To ne bo več del evropske zakonodaje in države članice se bodo lahko odločili, kaj početi z majhnimi odstopanji pri izračunih, tudi kadar so predvidene kazni. Če imamo sedaj kakšno odstopanje, je vse določeno, eh, ima točno določene kriterije glede mm, kaznovanja pri določenih količinah. Zdaj bodo o tem odločali države članice in si ustvarili svoje sisteme države članice bodo še vedno morali, morali ščititi finančne interese Evropske unije in zagotavljati legalnost postopka, preprečevati goljofije in preprečevati neustrezna izplačila. Bodo pa imeli svoj sistem nadzora in kaznovanja z svojimi kriteriji, z svojimi ravnmi in zneski če bodo zagotovili izpolnjevanje splošnih pogojev. Takšen sistem bo bistveno bolj prilagojen eh, državnim potrebam in zmanjša administrativno breme in seveda tudi pritisk eh, na kmete. Kmetje se tudi pritožujejo, da je trenutni sistem nadzora preveč eh, kompleksen in preveč zahteva od kmeta. Če vam dam primer upravičenosti zemljišča, trenutni pogoji oziroma trenutni predpisi določajo, kateri, so, kateri kriteriji morajo biti izpolnjevani za upravičenost določenega zemljišča, naprimer eh, z živimi mejami ali z jarki in podobno. Trenutno imamo recimo žive meje, ki se upoštevajo do višine 2 metra. Zdaj pa bodo države članice lahko te pogoje opredelile drugače glede na eh, lokalne tradicije. To je samo primer takšnih eh, perspektivnih elementov, kot smo jih mi imeli do sedaj, <clears throat> ki jih bodo lahko države članice potre, lahko prilagajali svojim potrebam taj poenostavitev bo pripeljala, ne bo pripeljala do dodatnih stroškov za državne administracije zaradi tega, ker ohranjamo sistem, kot je sedaj. Ne bomo uh, zahtevali od držav članic, da spremenijo eh, upravljanje. Ne bo treba zamenjati celotnega sistema, ne AX sistema, ne drugih elektronskih sistemov. vendar pa ne bomo imeli več pravil eh, neposredno veljavnih za kmeta. Skratka, vse bo potekalo preko nadzora držav članic, od Evropske unije preko držav članic na upravičence. Zaradi teh eh, sprememb se bo zmanjšala tudi potreba evropskega nadzora, evropskih inšpekcij, kar zadeva izpolnjevanje eh, pogojev nam ne bo treba več eh, izvajati več nadzora kot eh, do slej. Tukaj bomo imeli tudi posebno vlogo glede enotne inšpekcije, za katero bodo pristojni organi. Samo v primeru resnih vlogov, eh, pomankljivosti v sistemu upravljanja, bomo izvedli inšpekcije na nacionalni ravni, kar bo pomenilo to bistven, tudi bistveno manj eh, še težave pri akcijskih načrti in njihovi skladnosti. Zdaj vemo, da mnogi akcijski načrti lahko zmanjšajo pomankljivosti glede skladnosti. Še nadaljujem z naslednjo fazo, to je da želimo politiko, ki temelji na rezultatih. Želimo doseči skupne cilje. Zato potrebujemo indikator in poročanje Kar predlagamo je usklajen pristop merjena rezultatov glede na skupni cilj, pri čemer pa imamo e, poenostavljen niz pogojev. Opredelili smo tiste, ki so nujno potrebni za doseganje ciljev ob upoštevanje novih zahtev e, družbe. S tem bomo bistveno zmanjšali število indikatorjev. Mislim, da smo jih e, zmanjšali na polovico. Za kmete to ne bo pomenilo nekih novih zahtev po posredovanju podatkov, torej ne bomo zahtevali, da nam kmetje poročajo o novih podatkih zaradi novega sistema skupnih indikatorjev. Uporaba moderne tehnologije nam ne bo pomagala samo zbir, pri zbiranju podatkov, ampak tudi pri poenostavitvi vlog in nadzora. Združili smo tudi eh, pogoje glede poročanja. Zdaj imamo toliko različnih eh, poročil, zdaj bomo imeli samo eno poročilo, poročilo o doseganju rezultatov in s tem bomo zagotovili doseganje skupnega cilja. Ne bomo zahtevali podatke glede izvajanja in eh, po drugi strani glede postopka. Vse skupaj bo v enem poročilu. Vse skupaj pa nam bo lajšala sodobna tehnologija. Tako pri vnašanju podatkov, pri prenosu podatkov, pri eh, pregledu podatkov. Želimo si torej partnerstvo, želimo odgovornost z eh, komisije preložiti na države članice. Ne pa samo to, imamo resnično priložnost za poenostavitev, ampak to bo delovalo samo, če se bodo vsi osredotočili na potencijale za poenostavitve vsi se moramo izogniti nadgrajevanju pravile na državni ravni, pri čemer pa se morajo pogoji prilagajati eh, nacionalnim in regionalnim pogojem. Tukaj moramo sodelovati z državami članici. Če bo vse delovalo kot eh, mora, potem eh, bo sistem deloval v korist držav članic brez potrebe, da bi vse vidike vključevali v evropsko zakonodajo ker delamo skupaj. Naj vas eh, spomnim, da morate igrati določeno vlogo pri poenostavitvi skupne kmetijske politike. Cilje poenostavitve morate imeti v mislih eh, pri celotnem postopku sprejemanja nove zakonodaje. Eh, to smo dokazali že pri sprejemanju omnibusa in prepričan sem, da se bo to zgodilo tudi v primeru te zakonodaje kot eh, so zakonodajalci, boste skupaj z svetom prevzeli odgovornost za čim bolj enostavno skupno kmetijsko politiko. Vaši voljivci pa vam bodo za to hvaležni. Upam, da bomo uspešno sodelovali za to, da bi čim prej sprejeli ta zakonodajni akt. Se opravičujem, ker sem bil nekoliko dolg, vendar pa sem vam moral predstaviti toliko elementov. Ta eh, predstavitev je bila podana tudi julija v svetu. Danes je želel direktor priti sem, vendar eh, žal ni uspel in je prosil mene, da vam posredujem sporočilo, ki pa je identično. Hvala lepa za to predstavitev. Gospi in gospodje, ta predstavitev je bila malo daljša, kot je bilo načrtovano in težko je bilo skrajšati to predstavitvo, predstavitev, kajti gre za zelo pomembne informacije in zato prosim vse za razumevanje, da eh, vas eh, moram prositi, da ste kratki v svojih eh, nastopih, kajti pred nami je še veliko točk in vsak ima samo eno minuto na razpolago. Gospod Dis. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Dumitri, za predstavitev poročila komisije. Um, sicer poslušam te besede, vendar manjka mi vira v to. 28 let sem že poslanec in slišim o poenostavitvah, o zmanjšanju birokracije, po vsaki reformi je tega več. Po zadnji kmetijski reformi smo komisijo opozorili na to, da gre. Tudi računsko sodišče je povedalo, da bo to pomenilo 15 odstotkov birokracije več, ampak komisija se ni odzvala na predloge parlamenta. Če eh, bodo vaši predlogi vodili k poenostavitvi in zmanjšanju birokracije, ali mi lahko obljubite, da bodo v generalnem direktoratu za kmetijstvo prepolovili osebje. Če se to ne bo zgodilo, ne verjamem, da se bo to. Eh, Da bo temu res tako. V zadnjem mandatu smo kritizirali delegirane akte, komisija je vse zastavila zelo kompleksno in zato ne zaupam tej komisiji, da bi tokrat res prišlo do poenostavitve. Hvala. Gospod predsednik, hvala tudi um, gospodu Di Dumitriju za, ta, za to izčrpno predstavitev. Hvala za to, ampak eh, eh, pomisleke, ki sem jih imel prej, ostajajo takšni kot so, kar zadeva poenostavitev. Bomo nadaljevali seveda um, in pomagali pri tem postopku, ampak imam določene dvome, uh, Eh, glede tega, kar imenujete fleksibilizacijo ali renacionalizacijo skupne kmetijske politike, kajti za Evropski parlament to pomeni, da bo izključen iz tega postopka in to bo vodilo tudi določenih disfunkcij na, um, um, v tistih državah, kjer um, je um, struktura bolj federalna in ne toliko regionalna. Hvala um, za to predstavitev, vendar tudi potem ostaja več vprašanj kot eh, odgovorov žal si tega ne predstavljamo tako enostavno, da bi res dosegli te poenostavitve za kmete. Ali ne bo več eh, nadzora, nadzora pri kmetih, kontrole, kontrole, torej to so vprašanja, ki so še odprta, kakšne ne bodo obveznosti poročanja držav članic in kdo bo sankcioniral. Eh, Evropsko računsko sodišče želi natančno videti, kam se steka denar in zato je težko izvesti določene poenostavitve. Torej, to so najpomembnejše točke, ki se jih spomnim v tem trenutku. Vprašanja bomo sporočevalci v senci obravnavali v naslednjem tednu tudi s predstavniki komisije. Hvala. Uh, mikrofon, prosim. Mikrofon. Treba je vključiti mikrofon. Uh, hvala za to predstavitev. Želim samo povedati, da vedno slišam, slišimo o subsidijarnosti in, in ponestavitvi, predvsem tudi o kaznih in tudi o sankcijah za kmete. Kot kmet moram. Um, Povedati, da ne verjamem v to poenostavitvijo eh, SKP. To se v realnosti ne, zgodi, ne bo zgodilo. Um, um, v bistvu se ne omogoča subsidijarnost um, kajti um, gre predvsem tudi za dvig eh, teh eh, pragov za minimalna plačila. Um, um, in torej 15 tisoč vsake dve leti za vsak kmetijski obrat je ta minimalni prag, gospa Boševska. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi za to izčrpno predstavitev. Tako kot je povedal gospod Dis, po mnogih letih kmetje dvomijo, um, da bo res prišlo do poenostavitve. E, e, kazalnik za to bi bil, če bi vi lahko povedali, kakšni so trenutno upravni stroški, kako visoki so ti in kako e, ocenjujete, da se bodo zmanjšali upravni stroški, stroški po poenostavitvi, ali so to merljive številke um, ocene pravijo, da en izdan evro v zvezi z birokracijo, da je to um, zelo visok strošek in tudi problem polskih kmet, kmetov in sicer neenakost pri neposrednih plačilih. In to je nekaj, e, kar naj bi e, se nehalo, s čimer naj bi se prenehalo. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za vašo predstavitev. Predstavitev je bila res obsežna, vendar pa, kot smo že dejali, je treba upoštevati ogromno podrobnosti. Rada bi vam zastavila vprašanje. Govorili ste o postopku upravičenosti do plačil. Plačil, ki so povezana s površino. Vem, da gre za zelo zapleten sistem. Imam pa konkretno vprašanje. Strateškim načrtovanjem, kot je sedaj zastavljeno, bodo države članice lahko nadaljevale s plačili ali je treba uvesti nov sistem in novo porazdelitev plačil. To me zanima. In še vprašanje povezano z mladimi. Pla pomoč za mlade. Zanima me, kaj več v zvezi s tem sistemom. In še strukturni skladi. Najlepša hvala. Uh, for, uh... Hvala za to predstavitev. To je bilo zelo zanimivo. Lahko bi prevzeli um, posel gospoda Hogana nihče tega ne bi opazil, kar zadeva nove predloge in sistem, ki bo bolj nacionaliziran pri prvem stebru. Imamo ponovn, podoben sistem pri programu um, razvoja podeželja in s tem uh, imamo veliko težav in sicer. Eh, kdo je kriv za probleme, če se nekje zalomi. In imamo situacijo, da kmetje niso srečni um, s programi, uh, ki jim jih nalaga Evropa. Um, Evropska komisija um, se potem brani in pravijo, uh, tu so bile sprejete odločitve na nacionalni ravni in taki problemi se nikoli ne rešijo in ljudje so razočarani in programi potem tudi ne delujejo. Ali bo uh, nek razsodnik na evropski ravni, ki bo to reševal? Kdo bo zadnji, ki bo odločal o tem? Sicer bomo imeli uh, Eh, situacijo, da bo se nekdo najprej obrnil na mamo, potem na očeta in eh, nihče ne bo videl, eh, kdo je kriv. Gospod Bogovič, prosim. Hvala. Za me bo ta politika uspešna takrat, ko bo bolj prijazna do kmetov in se kmetje ne bodo bali ukrepov SKP-a in se bodo z veseljem prijavljali na te ukrepe. Eh, zato podpiram to eh, tendenco eh, za manj inšpekcij na terenu, rabo satelitov, digitalizacija in tu mislim, da je, da je pot v pravo smer. Prav tako mislim, da je prav, da gremo v smer subsidijarnosti in da se kmetijske politike, skupna kmetijska politika prilagodi tudi specifikam posameznih držav, kajti narava je v Evropi zelo, zelo različna. Eh, kar me skrbi delno pri tej stvari je pri okoljskih ukrepih in pa napovedi, da bo potrebno meriti kazalce uspešnosti na biodiverziteti. To smo videli, to je ključen problem bil tudi ozelenitve, kajti ti kazalci okoljski se zelo težko izmerijo od leta do leta in bo treba biti zelo previden, da ne bomo šli pre, pregloboko s temi kazalci. Eh, pri strateškem načrtu pa upam, da ne boste tako zakomplicirali strateški načrt, kot je partnerski sporazum z državami na področju kohezije, kajti to je tam velika ovira in tudi letni pregledi lahko eh, zadržijo potem izvajanje Do, sredstev, kar bo velik problem. Hvala. Danke. Ja, danke, Hvala, gospod predsednik. Načeloma eh, je res potrebno, da govorimo o ponostavitvi. Kmetijska politika je komplicirana, vsak predlog je dobrodošel načeloma, ko gre za to, da se uh, naredi politiko bolj enostavno in do tega moramo biti odprti. Imam pa nekaj vprašanj. Predvsem ste navedli tudi vprašanje nacionalnega strateškega načrta. Če si ogledam državo, iz, priha, iz katere prihajam, Italijo, pri drugem stebru, kaj naj bi pri tem nacionalni načrt? Pogoji v, na Siciliji so popolnoma drugačni kot na severno Italije. Izzivi so popolnoma drugačni. To je možno reševati samo na eh, lokalni državni ravni, nacionalni strateški načrt je spet nekaj vmes, kar vodi do več birokracije in ne do manj. In še vprašanje v zvezi s kazalniki. No, jasno mi je. Uh, Cilj, ampak ko si preberem zakonodajni predlog, ne vem, kako jih miriti na celotni površini in kaj se zgodi, če se ne dosežejo, če se ne izpolnijo ti kazalniki. Gospod Buda.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 da so bili storjeni konkretni koraki v smer poenostavitve. Za mlade kmete je bilo veliko pogojev, sedaj jih je samo štiri in, dan, in pri drugih je, se je šlo od 13 pogojev na 7. To je korak v smer poenostavitve. Imam pa kljub temu veliko bojazen, kaj ti pogosto sem slišal o tem, da bodo države članice lahko storile to in drugo. Ampak kmetje Ehm, po vsej Evropi vedo, eh, kaj so organi, kaj pomenijo organi v Bruslju. Ehm, in to, kar so mislim, treba je to, kar se sprejme na evropski ravni, res tudi izvajati na nacionalni ravni, tako da države članice ne bodo dodatno zakomplicirane življenja kmete, kmetov. Um, kaj ti, če v Evropi govorimo o dveh pogojih, se pridružijo države članice in dodajo 20 novih. Hvala. Res je, da je veliko odprtih vprašanj. Eh, kako bo izgledala ta poenostavitev, če bo vse prepuščeno državam članicam in če bo še več pogojev, to bo otežilo življenje kmetom. Rekli ste, da se sistem ne bo spremenil. Če bodo agencije ostale, dejavnost teh agencij, potem je treba povedati, da tudi te agencije postavljajo preveč zahtev in strinjam se z gospodom Desom, da če si želimo poenostavitev, bi morali število sodelavcev v direktoratu prav tako zmanjšati, mogoče za 50 odstotkov tudi eh, število sodelavcev v državah članicah. Potem bo to res vodilo do poenostavitve moramo, se od, odpovedali naj bi se kazalnikom. Komisija poenostavlja delo zase, takšen je moj občutek. Hvala, gospod predsednik. No, tu gre za kmete. In če vzamemo za primer, kot primer nizozemsko. Kmetje pravijo, mi želimo ostati kmetje želimo delati in želimo si manj pravil. In to je naša naloga. In, če, in vaš odgovor na to je več nacionalizacije. Zato prvo vprašanje, ali bo eh, neka nagrada za ekosistemske storitve, za um, podnebne ukrepe ali za manjšo uporabo antibiotikov. To so vidiki, ki jih je treba upoštevati. Ali bo to vse samo preloženo na nacionalno raven ali bo prišlo samo do nacionalizacije, kako pa potem zgleda s konkurenco in z enakimi pogoji. In Kako zgleda z denarjem? To je najpomembnejše vprašanje, vprašanje, ali bodo zneski ostali enaki. Hvala, gospod predsednik. Hvala za to zelo podrobno predstavitev. E, tako dobre predstavitve pravzaprav že dolgo nismo slišali. E, kako pa menite, da bi s poenostavitvijo prihodne SKB e, pomagali k, pripomogli k medgeneracijski obnovi, tako da bi imeli več kmetov, večjo biotsko raznovrstnost e, in manj monokultur? Ali je razlika med financiranjem majhnih in srednje velikih kmetijskih obratov in velikimi in financiranjem velikih obratov. To eh, omenjam zaradi vprašanja koncentracije površin in dostop do eh, zemljišč za mlade kmete. Če ne bomo rešili teh vprašanj, potem poenostavitev ne bo vodila do biotske raznovrstnosti, do kmetijstva, kmetijske politike, ki bo bližja kmetom. Hvala eh, direktorju za zelo jasno predstavitev to je tema, kjer eh, naj ne bi bilo politizacije, kjer moramo vsi skupaj razmisliti o tem, katere so najboljše rešitve, kajti naši kmetje, države članice pričakujejo našo pomoč in mi tu kot eh, zastopniki, predstavniki moramo v dialogu z Evropsko komisijo um, ugotoviti, kako priti do najboljših rešitev za prihodno skupno kmetijsko politiko. Dejstvo, eh, da uh, Torej, videli bomo, ali bo to tudi v praksi delovalo kot poenostavitev, ker sem. Eh, tudi predstavnica oziroma bila izbrana kot ambasadorka za mlade kmete na Hrvaškem in ker ste rekli, da se tu poenostavljajo postopki, ni mi jasno merilo, ki se nanaša na maksimalno Eh, število let. Eh, doslej je bilo, problematič, je bilo problematičnih pet let. Ali se bo ta omejitev pet let, ko lahko mlad kmet uporabi vse ukrepe, ali se bo to odpravilo, ali se ta pogoj nanaša na nekaj drugega? Gospa Megines, hvala za to predstavitev. Um, um, torej, v zadnji reformi in pri razpravljah o tem sem bila proti zelenitvi in sem bila za manj kompleksnosti in komisija je ustrajala na tej kompleksnosti. Sedaj se veselim, da se je obrnila tjak poenostavitvi. Dobro je, da vračamo nadzor eh, državam članicam. Ne vem, ali bo države članice se tem strinjale. Prosim vas za komentar o tem. In eh, kako. Um, kako um, bi lahko nastopili proti temu, da bi države članice dodale do, dodatne komplikacije. Potem um, mladi kmetje, tudi tu gre predvsem za države članice, da to uveljavijo. In uh, pri upravičenosti, to je seveda zelo kompleksen sistem, zakaj država članica si ne bi želila bolj enostavnega sistema ali imate kakšne razloge za to? tu. Hvala. Moje vprašanje je zelo enostavno. Kako bomo s tem novim sistemom eh, zagotovili, da eh, so pogoji v državi A um, ekvivalentni s pogoji, ki se določajo v drugi državi? Mi eh, imamo skupno kmetijsko politiko, ki naj bi takšna tudi ostala, kako zagotoviti um, razlike med e, posameznimi državami in kmetijstvom v posameznih državah. Torej, sedaj so bili vsi na vrsti, ki so želeli besedo. Gospod direktor, prosimo vas za kratke odgovore. Um, če želite odgovoriti po elektronski pošti na določena vprašanja, se bodo poslanci s tem tudi strinjali, tako verjamem. Um, kajti eh, če bi želeli odgovoriti na vsa vprašanja, bi to bil ponovn referat, kar pa danes eh, ni eh, možno. Hvala. Vsi ste za poenostavitev, to me zelo spodbuja. Vi pa ste tudi skeptični glede tega, ali želimo res izvesti to poenostavitev. Mi smo odločni in želimo sodelovati z vami. Seveda je veliko vprašanj, da um, se bolje razume to, kar predlagamo z um, poročevalcem, smo že imeli tehnično srečanje tudi z asistenti in to bomo nadaljevali. In to bo verjetno tudi možnost, da pojasnimo in odgovorimo na številna tehnična vprašanja, ki smo jih slišali tudi danes. Šel bom kratko skozi nekatera vprašanja in poskusil nam je odgovoriti, ampak. Uh, Pripravljeni smo odgovoriti tudi še na bolj konkretna vprašanja, ko gre naprimer za upravičenosti, za pravice. Uh, vam lahko podam seznam kompleksnosti možnosti, ki jih imajo države ali od, ostanejo pri tem ali ne. Um, razlog, da države ostanejo pri teh upravičenih, so lahko nacionalne ra narave. Nekateri države imajo sistem, kjer se kmetje s tem strinjajo in želijo nadaljevati s tem sistemom. V tem procesu bodo seveda, so mogoče nekateri kmetje, ki dobijo veliko podpore in so politični razlogi, so lokalni konteksti v realnosti, pa je to veliko bolj enostaven sistem. Če država članica to uh, želi, lahko izbere enostavnejši sistem in to po, bo poenostavilo življenje vseh. Lahko pa gremo potem v podrobnosti, če želi država članica ostati pri sedanjem sistemu, kaj mora storiti. Uh, so določene pojasni glede renacionalizacije in tudi glede um, enake obravnave kmetov. Mi želimo vzpostaviti sistem in z pravili EU, ki jih ohranjamo, želimo ohraniti skupno kmetijsko politiko, to sestrvino skupnosti, kajti ta eh, pravila bodo veljala povsod in jih bomo tudi nadzirali. Uh, Eh, in ko bomo preverjali strateške načrte, eh, bomo temu posvetili eh, pozornost, kar zadeva nelojalno konkurenco med kmetje. kmetje. Vse scheme morajo biti tudi v skladu s pravili STO in to bomo preverjali na ravni EU. In razen tega bomo preverjali tudi to, da bodo predlogi držav članic v teh načrtih v skladu s temeljnimi pravili. Imamo še vedno nabor temeljnih pravil, ki se bodo potem prenesle v specifične situacije, naprimer um, izboljšani pogoji. Tu imamo določena skupna pravila, ki pa se lahko prilagodijo eh, lokalnim danostim. In ta skupen vidik bo tudi zagotovil, da bo skupna polit kmetijska politika ostala skupna in razen tega gre za dosego istih specifičnih ciljev in imamo tudi uh, enoten sistem spremljanja in evalvacije. Uh, torej pri um, ocenjevanju strateških načrtov bomo pazili na to, da bodo spoštovana ta skupna pravila. Seveda bomo dali več. Uh, um, odgovornosti državam članicam, vendar ne bomo um, dovolili, da bodo države članice lahko storile karkoli, kajti tu gre seveda tudi za finančni interes Evropske unije in gre eh, tudi za nadzor in revizijo sistema. Ko eh, danes veliko razpravljamo o pristopu komisije do revizij, v eh, skupini na visoki ravni o poenostavitvah, eh, Sim Kalas, bivši komisar, je vodil to skupino in tam se je postavilo vprašanje, zakaj smo za um, revizijo sistema oziroma kontrolo sistema in ne posameznega plačila. Kaj ti, ko gre za kontrolo revizijo sistema in vidimo, da je sistem dober in če potem gremo na um, pregled posameznih eh, plačil, potem to pomeni, da pravzaprav sistemu ne zaupamo. Um, vendar, če prihaja do pomankljivosti v sistemu, uh, bomo si seveda ogledali tudi, kako vse nadal, uh, deluje um, v podrobnosti v državah članicah. In sedaj smo tudi že pri kazalnikih. V horizontalni uredbi smo uh, um, navedli um, ukrepe, ki jih lahko uporabimo, um, če države članice ne zagotovijo napredka. Um, in tudi, če vidimo, da eh, korektivni ukrep ni učinkovit, potem lahko ustavimo plačilo. Torej imamo vso orodje v rokah, da zagotovimo finančni interes proračuna EU. Seveda je bilo postavljenih veliko drugih vprašanj. In če se strinjate, bom odgovoril po elektronski pošti ali tudi na drugačen način lahko se srečamo na tehnični ravni in tam eh, obravnavamo vsa posamezna tehnična vprašanja. Hvala, gospod predsednik. Eh, vprašanje v zvezi s poslovnikom. Ne more biti tako, da komisija govori eno uro, poslanci pa 15 minut. Na tej osnovi ne moremo voditi razprave. Tudi kot koordinator zahtevam, da je v prihodnosti čas govora poslancev vsaj tako dolg kot čas, ki ga ima na voljo komisija.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 Švedska, Portugalska. Povsod eh, smo letos eh, beležili visoke temperature, kar je vodilo na kmetijsko proizvodnjo, prišlo je do pomankanja krme, to vodi seveda do, do, do nižjih prihodkov kmetov. Um, um, če je premalo krme, eh, trpijo zaradi tega seveda tudi živali. Prve korake je komisija že naredila in gospod Dumitru nam bo sedaj um, predstavil ukrepe za to um, sušo. Gospod Dumitri, beseda je vaša, vendar prosim, da niste tako dolgi. Bom zelo kratek. Najprej hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim ukrepe, ki jih je sprejela Evropska komisija in tudi države članice za zelo težko situacijo, s katero smo so, se soočili poleti. Um, povedal bom, kakšna je bila vremenska situacija v Evropi in potem, kako to vpliva na kmetijstvo in predvsem na proizvodnjo um, kmetijskih kultur in krme, kaj je storila komisija in države članice, e, če se situacija ne bo spremenila. Um, e, temeli, um, e, moja predstavitev um, bo uh, začenjam tako, da so bili vremenski pogoji letos ekstremni. In sicer zaradi vročinskih valov, um, skoraj povsod po Evropi, pa tudi zaradi ekstremnih padavin v Evropi. Podnebje v Evropi se je spremenilo. Uh, deževalo je tam, kjer je ponavadi suho, in suho je bilo tam, kjer ponavadi dežuje. In um, zato beležimo sušo na velikih območjih eh, v Evropi, kar seveda vpliva na kmetijstvo. Mm, najprej julija in avgusta je bila ta velika vročina v Evropi. Eh, v mnogih delih Evrope, predvsem na severu in eh, v srednji Evropi, je ta vročinski val. Uh, trajal zelo dolgo in eh, temperature so bile od 6 do 8 stopinj više kot eh, v povprečju. Manj je bilo padavin ali sploh ni bilo padavin in suša je zajela del Evrope in to je vodilo tudi v neko trajno sušo. In kakšne so bile posledice? Najprej imamo posledice za pašo in eh, razpoložljivost krme. In Eh, tu gre predvsem za krmo za zimo, potem seveda tudi posledice za posevke. Um, um, torej, žita ob pšenice eh, bo 284 milijonov, 148 milijonov ton, to je 7 odstotkov manj kot dolgoletno povprečje to je najnižja napoved za žitarice v Evropi od leta 2020. Torej, um, največji padec pri proizvodni žita je v baltskih državah, um, Poljska, Nemčija in tudi Avstrija. Um, potem um, mrka pšenica je najbolj prizadeta, um, 13 milijonov ton nižji. Um, pridelek, 9-odstotno zmanjšanje. Potem pri ječmenu vidimo, da je to podobno kot pri mhki pšenici in tudi ista področja so prizadeta. In to je seveda normalno zaradi podobnosti teh kultur, in potem imamo situacijo pri koruziji. Eh, kjer je malo mišan eh, naslika. Imamo dobre pogoje v srednji in vzhodni Evropi in tudi v južni Evropi slabe pogoje pa na severu Evrope. Eh, to bo vplivalo najprej na cene. Videli smo, da um, se je povečalo cene za krmno pšenico. Uh, 14 odstotkov v, na polskem in 43 odstotkov v Franciji. In tudi, kar zadeva mlevno pšenico, eh, tu je prišlo do povečanja cene 18 odstotkov v Združenem kraljestvu, 26 odstotkov v Franciji. To povečanje cen je nadomestilo uh, Eh, manjši pridelek kmetov, ampak eh, to bo vplivalo na cene za potrošnike, kar zadeva kako, kakovost mlevna pšenica eh, je v Franciji, Združenem kraljestvu Franciji eh, dobra, Nemčiji dobra, Bolgariji, Romuniji pa manj. Kaj je komisija storila? Komisija je reagirala zelo hitro. Ta proces eh, smo od vsega začetka eh, spremljali, od začetka maja bili smo eh, v stiku z državami članicami na vseh ravnih. Komis eh, komisar, ministri, eh, strokovni sodelavci, želeli smo opozoriti države članice, kaj je v naših rokah, kakšne ukrepe lahko uporabijo. In tu smo podali pojasnila in rekli, da lahko uporabijo vse eh, ukrepe, Eh, razvoja podeželja, potem tudi ukrepe ozelenitve, sprejeli pa smo tudi ukrepe in sicer prva odstopanja za pravila glede eh, ozelenitve, tako da se omogoči proizvodnja krme tudi na prahi. Um, torej ne moremo pustiti enostavno praha, če primankuje krma. Potem eh, tudi nadaljne izjeme tako da lahko države članice prej plačujejo te predujme. In eh, razen tega smo opredelili še nadaljna odstopanja od ozelenitve. Države članice lahko 8, do 80 odstotkov nadomestijo eh, škodo, naprimer, če je treba dokupiti krmo in razen tega lahko uporabijo. Eh, ta pomoč de minimis, torej 15 tisoč na kmetijo eh, za triletno obdobje, kar zadeva razvoj podeželja, lahko eh, obnovijo potencijal kmetijske proizvodnje, naprimer s zasaditvijo pašnikov, potem, da se priznajo izredne okoliščine in so kmetje izuzeti iz um, kazni, če ne izpolnjujejo obveznosti, potem eh, orodja za oceno tveganj, naprimer eh, ukrep za stabilizacijo prihodkov ali tudi eh, drugi ukrepi. In razen tega lahko države članice eh, sprejmejo še druge ukrepe in tudi mi jim pri tem svet, svetujemo. Eh, če spremenimo program v izrednih okoliščinah, potem Eh, upravičenost ne začne teči eh, s trenutkom uložitve eh, vloge, temveč ko se je začel ta dogodek. Sedaj pa, kar zadeva izjeme v zvezi s praho, to omogoča državam članicam košnjo in pašo na prahah, torej da uporabijo prahe za kmetijsko proizvodnjo z državami članicami smo razpravljali tudi o drugih eh, odstopenih izjimah eh, in sicer tudi tu gre za dovolitev um, proizvodnje krme um, in tudi, da se spremeni obdobje, ko je dovoljeno sejati ozimno žito. Če govorimo o poenostavitvi, potem vidimo, kakšne so komplikacije sedanjim sistemom. In zato je to treba tudi spremeniti državam članicam. Smo tudi razločili, da lahko uporabijo um, dejavnik više sile. Torej, če gre za višjo silo, potem kmetje niso kaznovani, če ne izpolnjujejo dožnosti, obveznosti. Pa tudi Eh, torej te no, o teh novih izjemah bomo razpravljali tudi danes in upam, da bodo sprejete pred sredini septembra in potem bodo države članice to lahko uporabile. Sedaj gre za ta naprejšnja plačila predujme, um, gre za neposredna plačila da se to zviša za 50 do 70 ali celo 85 odstotkov za razvoj podeželja in da se to plača do 16. oktobra in ne do 1. decembra. Torej, višji predujmi in tudi prej. Um, Mm, naslednje države članice so izrazile interes, zato 17 odstotkov bo izplačalo prej višja vnaprejšnja plačila in potem nekatere države članice so tudi prijavile eh, odstopanja pri ozelenitvi. Če bodo druge države članice eh, izrazile, da se želijo pridružiti tem dvim skupinam, bomo to storili in bomo prilagodili ustrezen sklep. Vse države članice pa prosimo, da nas do jutri obvestijo o novi situaciji, tako da bomo videli, ali potrebujemo še dodatne ukrepe, eh, ali pa so ukrepi, ki smo jih sprejeli, ali pa ti ukrepi zadostujejo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Veliko poslancev je prosilo za besedo. Minuto damo na voljo vsakemu. Najlepša hvala. Komisija se je hitro in očinkovito odzvala. Zato bi se vam rad zahvalil v imenu evropskih kmetov, vendar pa gre tukaj za odpravljanje simptomov. Zanima pa me, kako bi lahko v prihodnosti omejili posledice podnebnih sprememb na kmetijstvo kako um, boste to uvedli tudi v novem obdobju, kako um, bomo poskrbeli, da bo prst postala bolj odporna na suše in tudi na prekomerne količine dežja. Smo priznali, da imamo več problemov s tlem in s prstjo, ki se obdelujejo z ogromnimi in težkimi stroji in eh, kako bomo preprečili, da tla ne morejo več eh, shraniti ogromne količine vode, kako boste zaščitili naše kulture in naše rastline pred močnim vetrom in drugimi naravnimi pojavi. Merci, Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste uvrstili to točko na dnevni red. Gospod direktor, um, povezava s prejšnjo predstavitvijo je jasna. Vi ste nam predlag, eh, povedali, da nam satelit omogoča, da vemo vse, da omejimo nadzor in tako naprej. In danes nam pravite, eh, da države eh, napravijo te vloge. Eh, sej imate vse, vso to znanje zaradi satelitev, zakaj komisija se ni odzvala še prej? Eh, pri sušah imamo takojšnje ukrepe, eh, kajti treba je zagotoviti krmo za eh, živali z vsem, kar, kar imamo. Določeni kmetje eh, niso čakali na te ukrepe, tisti, ki pa so se držali teh omejitev, so pravzaprav bili kaznovani, kajti kompenzacija pride šele pozneje ampak ker je vedno več teh vročih valov, moramo um, reagirati takoj in ne čakati na kilograme papirja, um, da se nekaj zgodi, ko pa imamo vse informacije s satelitov. Oui, merci, Hvala. Pravzaprav eh, želim povedati isto kot kolega. Eh, torej, kmetijstvo je prva žrtev podnebnih sprememb. Eh, In zato me malo jezi, če vidim, da v vaši prejšnji predstavitvi um, ste, da, niste, da ste govorili o dveh rezultatih kmetijstva v kmetijstvu in, kmetijstvo in um, okoljsko in gozdarstvo. Gospod Rope, najlepša hvala. 50 uh, odstotkov odstotkov manj žitev smo imeli letos zaradi hude suše. Imamo vprašanje tisti, ki odkupujejo eh, našo žetov, niso bili pripravljeni na popuščanje. Imamo namreč pogodbe, žetov je pa je manj, torej imamo možnost sklicevanja na višjo silo in da nas potem kupci ne bodo um, zaradi tega kaznovali. Najlepša hvala. Letos eh, je bilo res izredno leto in krepko nas je prestrašilo. Ne vemo, če se bo to ponavljalo v naslednjih letih. Veliko kmetov je zelo skeptičnih zaradi podnebnih sprememb. Vse ukrepe pa. Um, za vse ukrepe mislimo, da so zelo pomembni, o tem sedaj razpravljamo, vendar pa bi morali predvsem razpravljati o upravljanju s tveganjem za prihodnost, če se bo takšna situacija, kot smo jo doživeli letos, ponovila. Tako nam ne bo treba vsem navaliti na komisijo v prihodnosti, če bomo to preprečili. Zanima me, kako so se druge države članice spoprijele s takšnimi težkimi pogoji. Mogoče bi zaradi tega potrebovali svetovanje, ko gre za ravnanje v težkih razmerah. Ta vprašanja je treba vključiti v okvir razprav o novi SKP. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad omenil, da gre za um, različne odzive in posledice suše. Prihajam iz območja, kjer je od vsakega hektarja bilo odvisno, kako hudo jim jih je suša prizadela. Zanima me kako bodo zaradi tega trpeli davkoplačevalci. In eh, slišal sem, eh, da je komisija zavrnila prošljo nekaterih eh, nemških kmetov. Tu v Nemš Nemčiji imamo 100 tisoč hektarjev oljnih rastlin in ta. Gre za 400 ton pridelka, ki je bil uničen. In eh, prepovedano je, da bi na tem območju uporabljali zašitna sredstva. Moja mati, ki je stara 95 let, pravi, da, suša, da ta suša ni nič v primerjavi s tisto, ki so jo doživeli v 40. Tudi takrat so bile že podnebne spremembe. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na državni ravni imamo pomoč v višini 80 odstotkov za pokritje škode, povzročene škode zaradi suše. Imamo pa cilje, ki jih je treba upoštevati, ko gre za raznovrstnost rastlin, ekološke cilje in tako dalje. Suša pa se obravnava vedno na nacionalni ravni. Tukaj v tem odboru veliko govorimo o varstvu okolja in o trajnosti, vendar pa imamo tudi zelo pomemben pojav, ki je dezertifikacija, zaradi katere trpijo države članice imamo vedno hujšo dezertifikacijo, posledice namreč ne moremo spraviti. V subsidarnostni okvir gre za tveganje, ki se nas tiče vseh. Zato, tudi za to področje potrebujemo večjo podporo Evropske unije. Spasajer. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila komisiji. Pogledala sem, eh, kaj vse je storila komisija na nizozemskem. Prišlo je do izboljšanja glede komunikacije in informiranja kmetov, vendar pa se soočamo s hudo krizo, eh, kaj se dogaja z kmetijami kravami, kozami, mlekom in za, z intenzivnim kmetijstvom, kjer imamo zelo hudo težavo skrbovanja s krmo. Krmo je treba sedaj ovoziti iz Brazilije, iz ZDA in mislim, da takšnega vprašanja ne moremo odpraviti v nekaj minutah. Na nizozemskem so morali poseči po skladih za reševanje takšnih vprašanj. Zanima me, kako bi lahko poskrbeli za boljše ukrepe. Najlepša hvala. Dobili smo različna poročila kmetov, ki so morali zaklati svojo živino zaradi pomankanja krme, zaradi suše. In klavnice so bile prenatrpane. Zdaj imam pa vprašanje glede tega, kakšni so ukrepi komisije. Komisija je pravilno ukrepala, tako menim, vendar pa bi rada vprašala, kaj delajo države članice na nacionalni ravni. Zanima me tudi porazdelitev dobička in. Uh, sredstev davkoplačevalcev, tudi v drugih državah članicah eh, to počnejo, komisija pa je to v primeru Nemčije zavrnila. Nemčija je pripravila program 30 odstotkov v primerjavi z prejšnjimi tremi leti. Za me je zelo pomembno, da pomagamo kmetom tako, da jim damo vnaprej neposredna plačila za to, da popravijo o, škodo. Najlepša hvala, gospod Vegas. Bil sem priča razmeram na Azorih, kjer trpijo zaradi hude suše že od marca, aprila in prišlo je do hudih težav skrbovanja prebivalstva pogoj za splačevanje neposrednih plačil in za ozelenjevanje niso zadostni za takšne premire. Zato bi rad dobil strukturne rešitve za te, ta vprašanja, ko gre za zavarovanje, nove mehanizme oskrbe z vode in tako dalje. Zato potrebujemo poseben program za odpravljanje posledic suše. Pani poslovacno. Thank you, Vela meneer de commissaris, meneer de voorzitter. Um, ik denk dat... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, predstavnik komisije. Situacija je res dramatična in to po celi Evropi. To smo videli tudi v okviru podatkov observatorija. v treh eh, letih smo doživeli hude krize, zato sredstva niso dovolj, mar ne moremo povečati ta minimalen prak plačil v takšnih primerjih. Pravite, da ste sprejeli ukrepe v skladu s situacijo, ki doživljajo ljudi. Situacija pa ni samo kritična, ampak je dramatična, zato moramo biti ustvarjalni. Uh, poskrbeti za izmenjavo najboljših praks in uh, jasno in trdno podpreti kmete, kajti zelo trpijo zaradi. Hude krize. Tudi sam prihajam eh, z portugalske zazorov. Gre za otočje, ki, kot smo že slišali, trpi zaradi hude suše že od marca. Portugalska vlada in tudi lokalna vlada sta se odzvali na to in zaprosili komisijo za to, da bi nam dali na voljo sredstva za odpravljanje kratkoročne škode na Azorih hudo trpijo zaradi nižje donosnosti kmetovanja. Imamo zelo visoke temperature na, po celi Portugalski v zadnjih 50 letih in stvar so poslabšali še gozni požari. Letos smo trpeli zaradi pojavov hude, hudih nalivov, kar bo vplivalo tudi na predelek vina. Imamo torej hude nalive in hudo sušo, vendar pa tega ne moremo primerjati z hudimi nalivi, izven sezonskimi nalivi, kajti takšni ekstremni pogoji, pogoji in pojavi samo še eh, poslabšajo to situacijo. Najlepša hvala govorimo o tem, da se vsi strinjamo eh, glede teh vprašanj, vendar pa to ne velja. Imamo nekatere, ki menijo, da je prav, da delamo tako kot sedaj. Če bo prišlo do katastrofe, pa bomo dobili sredstva iz Brusla ali držav članici. Imamo pa tudi druge člane v tem odboru, ki menijo, da bi morali stvari premisliti, da bi morali premisliti, kako razumemo kmetijstvo, kako bi lahko bolje zaščitili okolje pravimo, da se vsi strinjamo, vendar pa to ne drži. Če si resnično želimo stvari premisliti in ne pa, da ko prije do katastrofe zahtevamo nova sredstva, ne, tako ne bomo daleč prišli, gospod eh, Budanje. Najlepša hvala. Mislim, da se moramo sredotočiti na naslednje vidike. Suša se je začela v prvi polovici tega leta, ko je, bila, ko je bilo sejanje pridelkov zelo težko. Oteženo, potem pa tudi poleti, ko je prišlo do žetve. Zato bi morali dobiti mehanizme za kmete, s katerimi, s katerimi bi jim omogočili unaprejšnji nakup krme. Tako kot drugi kolegi, ki pravijo, da bi morali neposredna plačila izplačati prej. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala komisiji. Nekateri kolegi pravijo, da so pomembna orodja za upravljanje s tveganji. Upam, da bomo v prihodnosti tudi dobili. Drugi kolegi pravijo, da bi se morali osredotočiti tudi na kvaliteto. Tudi v prihodnji SKP, kar pa kaže ta suša, je to, da ne glede na to, če se ukvarjate z um, ekološkim kmetijstvom, kmetijstvom ali z eh, tradicionalnim, konvencionalnim kmetijstvom. Vsi trpimo zaradi suše. Seveda potrebujemo prožna pravila, vendar pa obstajajo tudi pravila, ki jih uvaja generalni terad za okolje. Eno od teh je obdobje, ko lahko uporabljate um, živalski gnoj, vendar pa zato imate te določeno obdobje. Sezona je sedaj daljša in zato bi bilo dobro, da bi podaljšali tudi obdobje. Imamo tudi obdobje, ko lahko plušite, potem lahko sejate in potem. um, se je po vseh teh sušah in drugih krizah izkazalo, da bi potrebovali več eh, jasnosti prej. Gospa Maginis, najlepša hvala. Komisija se je hitro in očinkovito odzvala na to situacijo, kar situacija, ki je regionalizirana tudi v majhnih državah, kot je Irska. Nekateri predeli so utrpeli večjo škodo kot drugi. Imate oceno glede situacije v zvezi s krmo. Vse države govorijo o uvozu krme, vendar pa to pomeni više stroške. Bo, mislim, da ste podcenjevali škodo za pridelovalce žitaric. Pravite, da je donos nižji, vendar pa so cene više, vendar pa pridelovalci res trpijo, še posebej tisti, ki pridelujejo krompir in druge žit in žitarice. Če bodo takšni vzorci vremenskih pojavov postali redna, potem moramo vključiti odpravljanje škode v skupno SKP, gospod Kapuščin. Hvala. Ta situacija kaže predvsem, da je kmetijstvo prva žrtev podnebnih sprememb, vendar to kaže tudi na pomen. Eh, inštrumentov za upravljanje tveganj, ki jih moramo izvajati bolje v naslednji kmetijski politiki. Komisija je storila to, kar lahko v zvezi s tem problemom in je pomagala nekaterim državam članicam. Dve vprašanje imam. E, to, ta problem se je razširil na številne države, tudi Italija je trpela zaradi tega ali so predvideni ukrepi tudi še za druge države in komisija je v stiku z vsemi državami članicami, da bi do 31. augusta si lahko ustvarila sliko o um, škoda, škodi, ki je nastala. To poročilo, ki uh, bo izdelano, ali bo to lahko osnova za nove ukrepe in pomoč državam članicam, gospod Flanagan. Najlepša hvala. Mislim, da v štirih letih in pol, ko sem tukaj, nisem videl toliko rok, ko je bilo zastavljeno vprašanje, če kdo želi besedo. Zato obstaja razek, razlog, vsi smo trpeli v Evropi in v tem odboru vsi poslanci z levice, desnice in sredine želijo, da ukrepamo. Pa vprašanje za komisijo. Če bi vaši predlogi že veljali, Kaj bi spremenili s, tem, eh, s temi pravili glede učinkovitosti in hitrosti odziva in tudi glede dolgoročnega načrtovanja za kmete, da bi čim bolj oblažili posledice? Kaj v novem načrtu bo izboljšalo situacijo? Najlepša hvala, gospod Koševska. Pani predsedujoča, jaz imam takšno vprašanje. Gospod eh, predsedujoči, imam vprašanje. Glede Poljske. Na obali smo utrpeli hudo sušo v preteklosti, pa smo trpeli zaradi drugih vremenskih pojavov. 12 milijonov evrov še ni bilo izplačanih. Odziv je počasen, eno leto je že od tega in eh, žrtve še niso uspele zgraditi in obnoviti celotne infrastrukture. Poljska vlada je zaprosila za pomoč na podlagi zadevne uredbe. Je komisija že sprožila karkoli za odziv na prošno Poljske? Bomo morali čakati še eno leto ali še dlje, kakšne bodo ukrepi in kakšna bo pomoč? Sorry, chairman, uh, um... Najlepša hvala. Suša je bila res huda, prisluhnil sem različnim zgodbam odkudar sam prihajam, suša ni problem, ja imamo preveč dežja. Mered se s tem strinja, gospod Maflenegan tudi. In eh, od lanskega julija do maja letos nismo uspeli pognojiti zaradi dežja. Če so pogoji dobri, potem potem ne bi smeli imeti težav, da v določenem datumu ne bi smeli početi česa. Moramo biti prožni. Nobeno leto ni enako kot naslednje ali kot prejšnje. Že dolgo sem tukaj, mogoče predolgo, vendar pa lahko rečem, da se leta razlikujejo med seboj, vremenski pojavi ravno tako, države v Evropi pa ravno tako. V tem trenutku mislim, da bomo po zimi naleteli na hudo težavo glede krme. Imamo torej eh, hud problem oskrbe in tudi prekomerne oskrbe. Hvala. Eh, torej, Le Monde je v prejšnjem tednu objavil, da bo Berlin deblokiral 34 milijard eh, evrov za nadomestilo škode um, kmetom. Um, in razen tega um, naj bi 10 eh, milijonov kmetij za podprli. In tudi Francija ima podobne probleme, in tudi um, Švedska, Francija so že objavili načrte za pomoč kmetom brez eh, potrditve komisije. Pravzaprav komisija prepušča državam članicam, da se vsaka sama znajde v tej krizi. Panja, panje direktorže. Najlepša hvala za vsa vprašanja. Izvolite, beseda je vaša, kot direktor. Najlepša hvala. Začel bom z odgovori na vprašanja. Kakšna eh, bi bila situacija, če bi že izvajali nove predloge? Mislim, da bi države članice dobile večjo možnost za hitrejše ukrepanje. Ne bi jim bilo treba čakati na Brusel za sprejemanje odločitev in lahko bi omogočili kmetom, da bi organizirali svoje dejavnosti tako, kot eh, jim narekuje situacija. Torej, države članice bodo dobile v roke več možnosti za spremanje ločitev glede na razmere na terenu. Ne bo jim treba iti več preko Brusla, kajti to zahteva svoj čas. Torej, orodja bodo v rokah držav članic. Gospod Dantani je vprašal, če je se je komisija hitro odzvala. Že od začetka smo nazorovali situacijo in morali smo sprejeti odločitev čim prej, vendar pa še vedno potrebujemo od držav članic to, da nam povedo, da imajo težavo. Mi moramo reševati okoljske in podnebne probleme. Če smo resni, potem moramo še naprej delovati za odpravljanje posledic okoljskih in podnebnih težav. Zelo smo resni glede tega, da moramo v novi skupni kmetijski politiki lahko zaščitili in zavarovali okolje in oblažili posledice podnebnih sprememb. Imeli smo tudi vprašanje glede eh, skladiščene krme. Na srečo imamo dovolj skladiščene krme, ne soočamo se s resno grožnjo. Moramo biti proaktivni in tudi reaktivni. Skupno kmetijsko politiko moramo opremiti z eh, dosti več inštrumenti, še posebej za upravljanje eh, s tveganji. Naši kmetje morajo biti opremljeni za to, da se lahko sami zaščitijo in zato potrebujemo več inštrumentov orodij za upravljanje s tveganji. Prepričati moramo države, članice in kmete, da je to res nujno potrebno. Kmeti in živinorejci, če bi imeli takšna orodja, bi lahko sami zaprosili za pomoč za reševanje težave pomankanja krm. Zelo malo držav članic eh, je poseglo po teh finančnih inštrumentih. Storili smo veliko za to, da bi ti, ta orodja postala bolj privlačna in upam, da bodo tudi države članice opremile eh, svoje kmetijstva z takšnimi orodji. Seveda se strinjam s tem, da moramo ukreniti, sprejeti ukrepe za to, da bi spodbudili sisteme, ki so pozitivni za okolje in za podnebje. In glede tega moramo biti resni. Še glede aktivnosti in učinkovitosti komisije. Veliko smo razpravljali o tem z državami članici, tudi dvostransko, in jim povedali, da že imajo v rokah orodja, ki jih je treba uporabiti, tudi v primeru više sile. To že imamo. Če ima kmet težave zaradi više sile, bi ga morali izuzeti iz sankcionirana. Sedaj smo še širše opredelili višjo silo ki sedaj velja za celotno regijo. Tako smo odpravili administrativno oviro, eh, ki smo imeli prej, ker je moral vsak kmet posamezno zaprositi za ta sredstva. Sedaj pa se to lahko stori na regionalni ravni. Veliko smo storili tudi glede pojasnevanja pravil ko pa gre za izjeme, moramo stvar pregledati. Skušali smo dopustiti, da bi kmetije dobili možnost za pridelavo več krme in jim dati možnost pogojev znotraj zelenitve, da pridelajo več krme, potem pa imamo uh, tudi različna pravila za visokodonosne kulture znotraj pridelanih kultur, potem pa imamo tudi možnost, da igrajo z enim obdobjem za pridelavo ene same rastline ali mešanice kulture ali da pridelajo eh, pridelajo rastline za uh, žetev in za pridelavo krme. Torej, sedaj to počnemo. Mislim, da smo se hitro odzvali glede postopka in prepričan eh, sem, da bomo to dosegli tudi pred prvo izjemo. Prvo smo namreč že sprejeli. Zastavili ste tudi vprašanje glede tega, če ocenujemo situacijo. Da, komisija je v stalnem kontaktu z državami članice. Jutri je rok za to, da nam države članice posredujejo podatke o posledicah in o škodi. Zbrali bomo podatke iz vseh držav članice, potem ocenili situacijo in pogledali, če je treba sprejeti še nadaljne ukrepe. Seveda vas bomo o tem tudi obvestili. Hvala. Na pitanje. Hvala lepa poslanci še čakajo na odgovor, ali so možnosti na strani Evropske komisije, da se to izboljša. Ne gre samo za pospešitev izplačil, neposrednih plačil, temveč tudi za zagotovitev dodatnih sredstev. Kaj ti proračuni držav članic so že preobremenjeni zaradi izplačil. Hvala lepa. Rad bi slišal odgovor na vprašanje. Rekli ste, da lahko eh, država poda izjavo o delovanju više sile in potem lahko omogočimo določene pomoči. Nek kmet, ki ni opravil žetve in ima pogodbo, za žetev, ali lahko odstopijo od te pogodbe zaradi delovanja više sile. Prejemniki, prevzemniki zahtevajo določen znesek v primeru, da žetev ni bilo mogoče upraviti. Mislim, da je treba to vprašanje postaviti tudi v pisni obliki. Gospod, še enkrat, gospod Dimitru, imam še konkretno vprašanje. Mnogo ekološ, mnogi ekološki obrati imajo težave z eh, krmo, ki jo dokupujejo, ali tukaj gre še vedno za ekoproizvode. To je zelo pomembno vprašanje. One minute, please. Yes, the question of additional funding vprašanje do dodatnega financiranja strani komisije, to je nekaj, kar bomo vprašali našega komisarja. Kmetje so izuzeti iz eh, obveznosti pri prijemanju plačil v okviru skupne kmetijske politike, kar pa zadeva pogodbe z eh, kupci, eh, ki prevzemajo Pridelek, to pa ni vprašanje skupne kmetijske politike, temveč eh, ekonomska zadeva. Kar pa zadeva ekokmete? Lahko izkoristijo odstopanja, izjeme, lahko dobijo više avanse, to velja tudi za nje. Kar pa zadeva odstopanja, če so v okviru ukrepov ozelenitve, za nje to tudi velja eko kmetje imajo seveda ukrepe za ozelenitev, torej bodo dobili enako izjemo kot drugi. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi namestniku direktorja iz komisije, iz sekretarjat se bo še naprej posvetoval z brislovnimi službami v komisiji, komisija. se mora obrniti na predsednika Evropske komisije. Gre namreč za vprašanje zagotavljanja konkurenčnosti evropskega kmetijstva. Ni dovolj, da, da se izplača 700 ali 800 milijonov. Potrebe so namreč bistveno više, kar presega zmožnosti nacionalnih proračunu, zato bi, mora, se, bi se moral s tem problemom ukvarjati predsednik komisije. Mogoče lahko v komisiji na tem področju dobimo še več uh, informacij. Ko boste dobili povratne informacije iz svojih držav, lahko pošljem vprašanje komisiji in jih je tudi obravnaval na naslednjem plenarnem zasedanju. O tem se bom posvetoval s koordinatorji. Hvala lepa, gospod direktor, eh, z nami ste preživeli zelo naporno dopoldne. Želim vam, da se mm, spočijete in še enkrat najlepša hvala, da ste nas obiskali. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Točka 18. in gospod Agnew. Kje so spostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe, programa LIFE. Prav gotovo boste boljše podali ovod, kot eh, jaz, izvolite. Pripravi sem mnenje Evropskega parlamenta. Imam pa tudi rojstni dan. In mislim, da eh, še nikoli nisem bil na takšni zabavi za rojstni dan, eh, ko eh, mi večina ne želi eh, vse najboljše. Eh, moje mnenje je požilo veliko sovražnih eh, obvestil, eh, sem pa tudi v rednih stikih z Eh, podnebnimi strokovnjaki. Eh, pogosto me obtožujejo, da zavračam obstoj podnebnih sprememb, eh, vendar pa se nanašam na ciklus, ki se je ponavljal v zadnjih 2000 letih in pripričan sem, da ne bo prišlo do nekih strašnih sprememb. Mislim pa, da lahko ljudje kot taki in pa tudi kmetje zboljšajo svoje prakse. Mogoče se boste spomnili, da sem bil tako zelen kot zelen na tem področju. V bližini pa imam eh, podnebni oddelek na univerzi, kjer so imeli javno eh, razpravo glede eh, globalnega segrevanja, ki ga povzroči človek in izpustov v atmosfero. To me nekoliko presenetilo, da 1977 je bilo govora o prihajajoči novi ledeni dobi. In takrat smo slišali, da bo čez 30 let eh, Združeno kraljestvo imelo mediteransko podnebje in eh, se bo gladina morja dvignila eh, najmanj en meter, mogoče pa celo 10 metrov. To sem spočel in začel gojiti mediteransko pšenico. 11 različnih pridelkov sem proizvajal, od katerih večina ni uspevala nadaljeval sem kot eh, iskanec, eh, ki nafte, ki ne more nehati s svojim dejavnostjo. 2017 se nič ni spremenilo, 2010 eh, so se spremenila govorica iz globalnega segrevanja in na podnebne spremembe in takrat eh, sem izgubil eh, svoje eh, pozive k sladkorne pese. Klimatski strokovnjaki so mi zagotavljali, da ne moremo imeti zmrzali, pa vendar mi jo je pobrala to sezono. V vzhodni Angliji so v, na univerzi izmenjevali neprofesionalne, neformalne maile, ki govorijo o poneverjanju podatkov v smislu podnebnih eh, sprememb. In takrat je prihajalo tudi do novih sklepov v IPCC, e v kateri mu je predstavoval in žiner v tistem času vsakršne razmere, naj bi povzročali toplogredni plini, še posebej CO2. V osnovu mnenja sem za tehnično pomočjo Filipa Fosterja poslušali eh, določiti posledice podnebnih eh, sprememb, ki ne povzroča človek nek eh, med. Satelitske slike so pokazali, da nad deževnim gozdom, nad ekvatorjem vidimo največje. Izpuste CO2, kjer je kmetijska dejavnost najmanjša, kljub temu pa se omejujejo emisije toplogrednih jeplinov, spok CO2. In to onemogočijo delo kmetov, ki lahko uporabljajo sredstvo za zavarstvo rastlin in nadaljujejo ali pa naredijo nekaj drugega kakšen, kaj prinaša zmanjšanje CO2, -ja. je zmanjšanje proizvodne hrane prava pot eh, za doseganje cilje. In če se bodo določene številke znižale, bo trpela tudi fotosinteza, če ne bo imeli dovolj poraščenosti. Tukaj imamo spet nov proizvod. rojstveni konverzor. Verjetno bodo to nabavili za kmete. E, to napravo namestimo na kravo in potem e, prihaja do oksidacije preko iz, izdihanega zraka krave ta konverzija se dogaja že tako ali tako, zaradi tega, ker se eh, dih krave vedno meša z zrakom. To naj bila metoda za zmanjšanje izpustov eh, prežekovalcev. Tudi če bomo take naprave namestili na obeh straneh eh, krave, lahko to vpliva eh, na metabolizem eh, krave. Večinoma pa se zaradi tega sejo posevki leguminos, ki naj bi povzročali čistejši zrak, treba pa je najti ustrezen ostrizne eh, rastline, zato da bi proizvajali krmo z mm, manjšim potencijalom proizvajala toplogrednih eh, plinov pri prebavljanju. Tukaj so tudi ukrepi, ki jih ne želijo zeleni. Črtal sem besedico mitige in zmanjševati posledice zaradi tega, ker se eh, podnebje, spremen, podnebje se bo spremenilo potrebne so investicije, da se lahko prilagodimo na te spremembe, ne pa da poskušamo te spremembe preprečiti. E, kmetom ne bo všeč sporočilo, da morajo zmanjšati kmetijsko dejavnost, da bi izboljševali svetovno vreme. Hvala lepa. Hvala lepa. Začenjamo z razpravo. Gospa Šrajer je eh, prva. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, najprej bi se zahvalila poročevalcu za pripravo mnenja za naslednje proračunsko obdobje, kjer eh, komisija predlaga, da bi program LIFE za okolje in podnebne ukrepe okrepimo za 45 milijard med uh, leti 21 do 27. Tako daleč, uh, kot poročevalci v ELS ne bi šli, vendar pa bo to pomenilo eh, velike ukrepe skupaj z temi sredstvi teh. Po, to povišanje za 60 odstotkov se nam zdi bistveno preveliko. Kakšna vizija se skriva za tem um, povečanjem sredstev? Pri kmetijstvu imamo tudi direktivo o habitatih, kjer se marsikatera odgovornost prenaša na državljane. gotovo so podnebne spremembe pomembne in eh, prav gotovo lahko pričakujemo še kako ledeno dobo v prihodnosti, ampak tukaj ne gre za to. Nekatere stvari v okviru podnebnih sprememb se tukaj sploh ne upoštevajo, o tem bo treba razpravljati. Gre za podnebne spremembe, ki jih osvane človek in uh, znanstveniki se strinjajo z tem sklepom. Zato tudi ELS podpira ta pristop. Poročevalec eh, pa tega ne sprijema. Menimo, da je predlog komisije eh, dober, vendar pa mora bolj upoštevati potrebe državljanov. Državljani kot tudi kmetje mora biti vključeni v te predloge pol hektarja v okviru območji Natura 2000 se vključuje tukaj, ampak v Nemčiji mora izpolniti popolnoma drugačne pogoje kot pri nas. Tukaj so razlike na razdaljah 20 km znotraj Evropske unije in tega ne moremo sprijeti. Predlog komisije je prav gotovo dober, sploh ko gre za. Mm, projekte in olejšave. To je nujno potrebno v drugem stebru, to je prav gotovo verjetno potrebno, ampak ni dovolj. Kmetje obdelujejo zemljo in zato morajo sodelovati pri tem. Treba jih je nagraditi, če ne uporabljajo eh, gnojil. tudi na drugih področjih se vprašanje CO2 ne upošteva dovolj. To je samo nekaj področj. Uredbo je moče izboljšati v smislu v interesu kmetov. S tem bi zaključila, mislim pa, da bi morali marsikaj še izboljšali, da bi zagotovili boljše varstvo okolja in raznoliko, bioraznolikost. Počevalci v senci imajo dve minuti na voljo, gospod Miljo. Hvala lepa, upam, da boste tako poposljivi pri meni kot pri predgovorniki in mi boste dovolili, da govorim več eh, časa. Socialni demokrati skupaj z zelenimi so 21. junija v odboru za kmetijstvo protestirali proti temu, da gospod poročevalec eh, Egnju postane poročevalec za program eh, Life, eh, vendar pa nas je preglasovala konzervativna desnica in vidimo, kaj se zgodi v takem eh, primeru. Ne moramo ljudem, ki zanikajo, da človek pliva na podnebne spremembe, pripustiti takšnega poročila. Tudi dnevni časopis v Združenem kraljestvu ni šel za nemški časopis, eh, ampak za britanski časopis je poročal o tem mnenju gospoda Egnjoja in citira se znanstvenik, eh, ki pravi, da bi se pri takšnem nesmislu, da bi pri takšnem nesmislu zardeli celo dinozauri. V letih od 2021 do 2027 eh, se načrtuje 5,6 4,4 milijard za posamezne programe. Odbor za kmetijstvo pa podarja priložnost, da bi v tem smislu predložil resno eh, mnenje s tem, da predaja takšno mnenje eh, nekomu, ki zanika podnebne spremembe. Gospod Egnjo pravi, da delovanje človeka ne vpliva oziroma neznatno vpliva na izpuste CO2. Zato so nepotrebni ukrepi za zmanjšanje izpustov CO2 in rad bi črtal programe. Želi si samo prilagajanje na podnebne spremembe, e, to se mu zdi nujno potrebno vsa e, kršna prizadevanja za upočasnitev ali preprečevanje podnebnih sprememb. E, gospod Egno obravnava kot neumno iz leta 2003. Iz leta 2003 navaja mnenje geologa in astrofizika. Gospod Egno, danes imate rojstni dan, zato vam bom dala darilo. V Podzdamo, odkudar prihajamo, imamo eh, znan inštitut za študije posledic podnebnih sprememb. Tam delajo renomirani klimatologi in iz tega mnenja sklepa je popolnoma nekaj drugega. Ta študija, ki ste jo predstavili, izhaja iz uh, napačnih predpostavk eh, in eh, nanaša se na, na stotine milijard, na, na stotine milijonov let. Mi pa govorimo o generacijah, o generacijah naših eh, staršev, naših otrok in tukaj ugotavljamo spremembe. Mislim, ne mislim, da lahko določamo, kakšen bo svet čez eh, stotine milijarde let. Čisto na kratko, še nekaj k programu Life. Pozdravljam, da se sredstva povišujejo za 60 odstotkov, lahko bi bilo še več, kot so povedala Združenje za varstvo eh, okolja. Za doseganje ciljev do leta 2030 tukaj bi potrebovali investicije v višini 177 milijard na leto. Skupno program LIFE se že zaključuje. Ne bo več omejen na sedem let, tako da lahko pričakujemo kontinuiteto tudi po leto 2030. 2027. Eh, to se nam zdi smiselno v naših predlogih. Eh, bomo poskušali popraviti neumnosti, ki smo jih danes tukaj slišali, zato da bi bili program, ki bo vzdržen za Evropsko unijo. Hvala. Pani poslu prekročila pani 4 minute, ali. No, govorili ste 4 minute. Pa vendar, gospod Vajc je naslednji. Hvala. Gospod predsednik, to, da se dela gospod Egno Norca iz sebe redno v odboru za kmetijstvo, dejstvo je, da so ga nekateri izvolili in mogoče bi morali drugič razmisliti o tem, koga boste imenovali za poročevalca. To, da gospod Egnjov dela smešno naše delo, delo našega odbora in celotnega parlamenta, je nevarno. Gospod Egnjov je bil izbran za poročevala z večino, ki ne vključuje samo desne, skrajno desne in skrajno skrajno desne, ampak tudi z glasovi Evropske ljudske stranke, stranke in liberalcev, da je do tega prišlo zaradi dogovorov eh, med eh, političnimi skupinami, to je napačen sklep. Tukaj bi Ulrike Müller in Alberta Desa prosil, da, svojih eh, mnenjih, da se v svojih mnenjih distancirajo od te hokus pokus teorije in teorije zarote. Mislim, da smo lahko različnih mnen, lahko o tem tudi razpravljamo. E, tukaj imamo tudi znanstvena področja, kjer imamo različne interpretacije rezultatov. So pa tudi znanstvena področja, kjer je popolno brez dvoma jasno. In to je potrdilo na tisoče znanstvenikov po svetu, da iz post eh, človeka eh, v smislu CO2 ja, vpliva na podnebje. To so dejstva. In če mi kot politični predstavniki evropskih državljanov želimo ohraniti stik z znanstveno realnostjo, če tega nismo pripravljeni storiti, bomo imeli težavo. Poslanci morajo biti zelo odprti do znanstvenih eh, dognanj. Tukaj smo bili vedno takšni, zato vas prosim, eh, da se v LS eh, jasno distancirate od predstav oziroma predstavitve gospoda Egnua. Gospod Vajc. Mnenje odbora zajema tudi predloge sprememb. Pa vsak poročevalec v senci in vsak eh, poslanec lahko vloži takšne predloge in s tem vpliva na končni rezultat. Gospa Müller. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, se to poznate, pogosto je malo pozornosti za mnenje iz našega odbora, zato sem bila zelo presenečena, ko sem zjutraj v jutranjem žurnalu uh, avstrijskega radija slišali mnenje gospoda Vajca. Čestitam k vašem mu poročanju na radio. Bi vam pa še enkrat eh, prebrala, kar je bilo eh, rečeno. Gospod Vajc je rekel, če začenjamo fundirane znanstvene eh, rezultate spodkopavati z teorijami zlorab, se diskreditira sam parlament. No, to lahko podpišem. Za tem sklepom pa bi se lahko v prihodnosti lotili tega, da pri glifosado zaupamo v eh, sklep pristojenih agencij, brez da bi poskušali tukaj voditi boj proti tej substanci. Kritizirali ste, da gospod Egno lahko pripravijo mnenje, ampak vsi smo demokrati, gospod Egno je bil izvoljen in je tudi član določene politične skupine. Zato se mi zdi vprašljivo, če mu odrekate pravico do prevzema mesta poročevalca pri pripravi določenega mnenja. Vsi imamo priložnost vsebinsko prispevati k temu mnenju in ga oblikovati. Tukaj imam še mnenje mojega poročevalca o senci, ki bi imel pravico govoriti dve minuti. Pozdravljamo predlog eh, Federlija. Naj samo menim neke vsebin, kako si kot Alde eh, predstavljam in ocenjujemo ta predlog. Predlog komisije je pozdravljamo in uh, smo zadovoljni z njim, kajti mnenja smo, da program LIFE omogoča zbiranje med velikimi raziskovalnimi denarji in izvajanjem v, na podeželju. Pozdravljamo, da so bila sredstva povečana in da je težišče na čisti energiji, kar zadeva predloge poročevalca gospod eh, Federli podaja svoje stališče in pravi, da se ne strinjamo s tem, da bi predlagane kategorije povezali med seboj. In po poletni suši potrebujemo tudi ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam, podpiramo podpisan pariški sporazum in zavedamo se, da moramo ohraniti planet, dokaj čist za naslednje generacije, tako da se ne strinjamo z mnenjem poročevalca in v tem smislu bomo pripravili tudi predloge sprememb. Prosim vas, da mi pomagate in eh, s tem, da se držite predpisanega časa za govor. Gospod Andrej. Hvala, gospod predsednik. Torej, eh, ponavadi se zahvalimo in čestitamo poročevalcu, tokrat tega ne morem storiti. Bil sem koordinator, on se ni diskreditiral samo sam, eh, temveč pravzaprav je diskreditiral eh, tudi Evropsko unijo in eh, odbor za kmetijstvo in tudi vas kot predsednika. Eh, odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, to je treba povedati. Um, tudi odbor za okolje je partner pri tem um, in kako je možno, da se sploh ne omenja, naprimer, Paruš, Pariški sporazum trajnostni eh, razvoj v takšnem poročilu. To um, so samo podrobnosti, ampak to je res um, neumno poročilo in ne bom sedaj um, navedel vsega, ampak kako um, bi lahko sprejeli to, kar piše v tem poročilu. Mislim, da moramo biti pozorni, to je nevaren razvoj, kajti tu smo v kategorijah, ki so res nevarne, gospod Kaputo. Eh, Hvala, gospod predsednik. Eh, tudi se sploh ne strinjam z gospodom Anjujem, ki pravi, da človeška dejavnost sploh ne vpliva na emisije CO2. Jaz sem na vsak način proti, da je prevzel to poročilo in bom tudi uh, um, pripravil predloge sprememb. E, in tu gre za 4, 5, 11, 21 in 31. Um, vendar predlog komisije za lajf pozdravljam in sicer, da se povečajo sredstva um, in da se um, prizna uspeh tega projekta. Um, govorili smo ravno o suši in o problemih v zvezi s tem. Um, škoda, da se ne poveča um, 60 odstotkov, um, tako kot za life, tudi za druga področja. In, in tu gre seveda tudi za projekte, kot so naprimer prehod na čiste energije v okviru LIFE. Um, in uh, to so programi, ki se pojavljajo tudi v, obzor, v programu Obzorje 2020. Torej, že dva dni ne razpravljamo o nič, e, kajti vedno ta strah, da moraš končati v 30 tri, sekundah, v bistvu sploh ne moreš razvijati e, svojih idej. Samo še eno minuto. Uh, um, kar zadeva torej kakovost um, izdelkov. Um, um, in tudi tu moramo gledati, da bo um, regionalna porazdelitev pri uporabi denarjev iz tega programa pravična. Um, um Ne smemo pa preveč posvečati um, pozornosti um, delegiranim aktom na drugi ravni. Prenen. Za mikrofonom, prosim. Za mikrofonom, prosim. I think as many of you know, um, I... Kot mnogi veste, imam doma takšno kocko eh, lesa in eh, te kocki sem postavil nekaj vprašanj, kaj je podnebna sprememba. In eh, ta kocka mi je odgovorila, to sem si zapisal, podnebne spremembe kot globalno segrevanje se nanaša na povišanje temperatur zaradi koriščene fosilnih eh, goriv, zaradi katerih imamo izpuste CO2 in drugih toplogrednih eh, plinov v ozračje. Potem sem to, ta leso vprašal, ali so podnebne spremembe potrjene, imamo znanstvene dokaze, da prihaja do podnebnih sprememb, skoraj gotovo do tega prihaja in skoraj gotovo je posledica delovanja človeka. In temu leso sem postavil še tretje in končno vprašanje, kakšne so posledice podnebnih sprememb. Les je bil zelo jasen o novih rezultatih izhaja iz um, kurjenja fosilnih uh, goriv, ki proizvaja izpuste CO2, druge aktivnosti kot so kmetijstvo in uh, sekanje gozdov tudi prispevata. Če zaključim, ko gre za podnebne spremembe, strinjam uh, se z mojim, uh, mojo kocko lesa, ne pa stavo, ki bi. No ja, gospod Häusling. Davon kann man tragen, Herr Vorsitzender, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. No, naj se vrnem, gospa Ulrike Miller, pravite, kot da je vsak lahko pride na vrsto z pomembnim eh, poročilom. Potem bi lahko nekega euroskeptika povlastili za pripravo poročila o prihodnosti Evrope. Vi ste poskrbili za to, da se za tem pomembnim poročilom. A, eh, osmešujemo. Gospoda bomo poslali še na pogajanja, kako je lahko situacija še slabša. In potem še spravite v to razpravo o glifosat. E, tako bodo vsi resni ljudje, ki se ukvarjajo z glifosatom, razmišljali o tem, e, da se je na tem področju strokovnja gospod Egnjo. Prosim vas. E, prisluhnil pa sem že tudi LS, eh, da se strinjajo z gospodom Egnjo, da je to preveč denarja, a ste mogoče ne, tajno nekako povezani med seboj. Pogledal sem si tudi spletno stran Alberta Desa, Albert Des eh, tudi ne skriva, eh, da ne misli, da podnebne spremembe povzroča človek pravijo, da se je to ustvarjanje panike eh, zaradi domenevnih podnebnih eh, sprememb. To ne vem, ali je bilo to presenečenje oziroma eh, slučaj, da je bil kot pripravljalec mnenja izbran gospod Egnjo. Če bomo gospoda Egnjo poslali na pogajanja, ne vem, kaj bo, mislim. da sploh eh, ne moremo nič povedati na to, kar je povedal gospod eh, Egnjo. Najboljše, da se poveže z gospodom eh, Trumpom, mi pa bi morali govoriti o programu Life in še enkrat bi se morali vprašati, ali vendarle nismo izbrali napačnega pripravljalca mnen, to še lahko spremenimo in mislim, da bi nam to vsem koristilo. Pan poseł Agni otrzymał poważnego partnera. Gospodzie. Agnew. Ni dobil resnega uh, partnerja za razprave. Gospoda Trumpa ste namreč omenili, gospod Hoisling. Gospode, s, uh, lepa, pridružujem se temu, kar je povedal Olike Müller. Mislim, da moramo biti dovolj demokratski, da priznamo, da lahko v tem odboru prenašamo tudi poročevalca v osebi gospoda Egnjuja. Mnenje lahko še vedno spremenimo. Odkar sem politično dejaven, se, si prizadevam za to, da varčno uporabljamo sredstva, vendar pa nočem sodelovati eh, v neki panični razpravi. Gospod, ki nosi sabo kose lesa, eh, je lahko tudi na napačni poti. Avstrijski eh, podnebni znanstveniki so ugotovili, da je v atmosferi šestkratnik CO2 pred eh, ogromno let. Kaj se je zgodilo? Eh, gospod Derode je potoval po Atlantiko in prišel do otoka Grenlandije, kjer so sadili pšenico 20 leti. Eh, potem je bilo tako vroče, da so februarja eh, valili in eh, so bile zrele češnje. Zakaj je do tega prišlo? 22. julija 1322 je bila največja visoka voda v Nemčiji sploh. V srednjem veku je bila Donava samo še majhen potoček, zaradi tega so drugače gradili mostove. Iz SND-ja so govorili trikrat dlje kot iz ELS. V 30-letni vojni je bila mala ledena doba in pred kratkim so znanstveniki povedali, oziroma moram povedati drugače, v 70-ih letih, 80-ih letih sem doživel, kako so znanstveniki po svetu. Uh, zatrjevali, da se približujemo novi ledeni dobi. Kje je zdaj ta ledena eh, doba? Zato sem nekoliko previden glede tega, kar pravijo znanstveniki. Imamo tudi znanstveniki, ki imajo drugačno mnenje. Eh, kar zadeva sredstva, jih moramo prihraniti na sklepe iz pozdanske konference, pa ne verjamem, tukaj gre za samo imenovane podnebne strokovnjake, kar ne podpiram. Hvala lepa, gospod Flanagan. Um. Mislim, da je vpliv človeka na podnebje nedvomno, ampak eh, če bom nekoga imenoval neumnega, se mi ne bo pridružil in eh, to moramo storiti, če hočemo rešiti življenja naših otrok. Zato moramo previdno izbirati besede in biti dosledni, sploh na strani komisije. Mislim, da moramo povečati sredstva na tem področju, mogoče še za več. Eh, kajti tukaj uh, imamo zvrtano luknjo v žepu, hkrati pa poskušamo tlačiti denar noter, tako ga izgubljamo in ustvarjamo situacijo, ko eh, španci eh, lahko prodajajo svoje pomaranče v ZDA na osnovi nekih uh, trgovinskih pogodb. Lahko nekdo v Evropski komisiji pove, zakaj. Uh, tiščite denar v žep, na katerem ste eh, naredili luknjo. Prosim, da se vsi držite časa. Hvala lepa, gospod Nikolsen. Uh... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vsak ima pravico do svojega mnenja in stališča. In ne morem biti demokrati samo takrat, ko je to prijetno socialistom in zelenim moram povedati, da so postavili pod vprašanje, da ali lahko eh, kdorkoli iz Združenja kraljestva sodeluje na določenih razpravah. To so demokrati, ki se imajo za demokrate in to demokracijo interpretirajo na svoj način. Lahko čestitam eh, gospodu Ernjova za rojstni dan in mu želim vso srečo v prihodnosti. In naj še enkrat ponovim, vsak ima pravico do svojega mnenja. Kot ste povedali, gospod predsednik, tako deluje ta odbor. Vsak posameznik ima pravico vložiti predlog spremembe, ki bo spremenil to mnenje in ki bo vplival na to, kakšen bo končni rezultat in kako bomo delali v našem odboru čez tedne in mesece. Na ta način delujemo v tem odboru. In tako smo delali, odkar sem v njem. Sam verjamem, da sta obe strani nekako skrajni. Rešitev pa je na sredini. Korist eh, moje starosti je, da sem eh, prišel do sklepa, da smo vsi tukaj samo kratek eh, čas. Eh, pred nami so bili naši predniki in eh, ta planet smo dobili od svojih prednikov in naša odgovornost je, da ga v takem stanju ali vsaj v takem stanju predamo naslednjim generacijam. In če imamo to možnost, moramo prevzeti odgovornost in to storiti. Hvala lepa, gospod Santos. Obrigac, obrigac, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nisem nameraval uh, govoriti tukaj, vendar pa po mojem mnenju to, kar tukaj gospod Agnew piše, je zločin proti planetu in tudi napovedana smrt. Zelo težko je obrniti spremljati biofizični trend na, plet, na planetu. To lahko storimo samo z dobrim vladanjem in upravljanjem. In to samo tako, da priznamo, da, se, da smo zašli v antropoceno obdobje. Planet je utrpel ogromne spremembe v svoji zgodovini, vendar pa je sedaj prvič, ko smo priznali in prepoznali vpliv človeške civilizacije na planet. Na planet. Treba je uh, omeniti fosfor, dušik in eh, podnebne spremembe. Treba je pogledati, kakšne so posledice za zemljo. Če ne bomo spremenili našega ravnanja in naše politike, potem smo tukaj zemljo obsodili na smrt. Hvala. Ja, Hvala lepa. Gospod Egnju, danes nikogar ni presenetil. Presenečenje se je zgodilo takrat, ko je bil izvoljen za poročevalca. Eh, poznam stališče gospoda Desa in sem rekel, mogoče je res kandidat gospoda Desa. Čudila pa sem se nad eh, ostalimi v ELS in isto velja za Alde. In veseli me, da, v, da bo v odboru za okolje pripravil poročilo predstavnik Alde, tako da bo možno marsikaj oblažiti. Jaz sem tako v odboru za kmetijstvo, kot tudi za okolje. In odbor za kmetijstvo je pomemben za podnebje, kajti kmetijstvo je so um, povzročitelj podnebnih sprememb in s projekti kot je LIFE lahko veliko prispevamo k temu, da bo prispevek kmetijstva v Evropi prispe, um, šel v smer um, tega, da bo naš planet ohranjen za prihodnje generacije in takšen, da bo lepo na njem živeti. E, in zato smo pripravili tudi veliko predlogov sprememb in upam, da bomo doživeli tudi še presenečenje, da bo gospod Egnju umaknil svoje ime pod tem poročilom, ker bo poročilo takšno, da ne bo hotel z njim imeti opravka. Hvala hvala lepo, da delujete v obih odborih in čakamo na predloge sprememb. Gospa Megines, prosim. Hvala, gospod predsednik um, se opravičujem poročevalcu, da nisem bila tu, ko je podal poročilo, očitno sem zamudila velik trenutek. Uh, temperatura v tej dvorani je razmeroma visoka, ne vem, ali so se tega zavedali tudi že drugi, lahko začnemo tudi pri nas. Jaz podpiram projekt uh, Life eh, v, uh, um, na Irskem pri, z, izvajamo zelo dober pri, um, projekt, kmetijski projekt v zvezi s tem in verujem, verjamem tudi v podnebne ukrepe, kajti imamo seveda probleme. Govorili smo o, problem, o vremenu pri prejšnji točki in po, vreme je povezano tudi s to točko. Uh, ne strinjam se z gospodom Agnjem, on verjetno tudi ne bo več dolgo poslanec. Ampak to poročilo moramo oblikovati tako, da bo prispevek za delo kmetov. In s takimi projekti, eh, ampak tudi združen, v Združenem kraljestvu, v glavnem verjamejo v podnebne spremembe. Ko gre za omejitve za sistem prehrane, potem je nekaj. Um, Um, česar se moramo zavedati, so omejitve, ki jih nam jih nalaga narava. In tudi pri eh, reformi kmetijske politike je treba zagotoviti, da se nagradi tiste kmete, ki izvajajo take podnebne spremembe. Um, hvala, da ste se mi nasmehnili, gospod predsednik. Eh, nasmehnil sem se vam, ker ste zamudili priložnost te zelo zanimive predstavitve v našem odboru. Sedaj pa dobi besedo predstavnik komisije gospod Oven in ga prosim, da, bo krat, da je kratek. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Agnew, za osnotek tega poročila um, želite črtati bližitve podnebnih sprememb in čiste energije. Z tega logika je ta, da ni potrebno bližiti emisij CO2 um, in da so CO2 prijatelj kmetijstva. Um, program LIFE naj bi se posvetil uh, bolj prilagajanju mini ledeni dobi, o kateri govorite. V mnenju komisije, pa znanost podpira naše predloge. V Parizu 2015 je 197 držav se dogovorilo in se zedinilo za cilje, kar zadeva ambicije, da se temperatura ne bi zvišala za več kot 1,5 stopin. In uh, znanost to podpira. EU je predlagala 40 odstotno zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030, to je del naših zavez iz pariškega sporazuma. In vsa zakonodaja, da bi to uveljavili, je bila sprejeta. In ta parlament je bil tudi del tega procesa. To je potekalo pri eh, sistemu ETS, pri vozilih, pri delitvi bremen, pri energetski učinkovitosti obnovljivih virih energije. Veliko te zakonodaje je bilo eh, sprejete, da bi zagotovili zmanjšanje emisij za 40 odstotkov. Program LIFE je bil v zadnjih letih uspešen, 25 let že poteka in veliko dobrih idej se je izcimilo iz tega in eh, želim, zanima, um, spodbujati nove tehnologije, da bi Evropa lahko izvajala, sprijela te cilje, dosegla te cilje in da bi tudi dos, ustvarjala delovna mesta, kar zadeva znanost. In to, kar sem prebral in kar razumem, je pojav nove miniledine dobe vprašljiv, tako kot je tudi Mondarjev um, po, pojav. E, znan, znan, znanstveniki dvomijo glede tega. Uh, um, z, s, um, podnebne spremembe potekajo, tako ugotavlja znanost in priden bo odbor glasoval, bo IPCC e um, podal poročilo 8. oktobra tega leta um, o zadnjih ugotovitvah, um, dognanjih, kaj se dogaja in kako je možno se lotiti eh, podnebnih sprememb. Torej, komisija uh, um, ostaja pri svojem predlogu za life, okoljska tema, uh, okolje in čiste energije so povezane, program je bil uspeh um, in želimo predvsem um, akcije, ki so nekako katalizator za, večja, za večje dejavnosti. Sredstvi, ki so na razpolago, hvala in sedaj dobi besedo spet eh, gospod Agnew. Hvala v devetih letih, odkar sem tu, mislim, da nikoli nisem slišal, da bi nekega poročevalca tako obsodili, kot, je, kot ste ga danes. To bo šlo v zgodovino. Vsak um, ima pri. Jaz sem vam dal priložnost, da malo razmislite o tem, o svojih stališčih. Vi verjetno tega poročila ne boste podprli, ampak to um, poročilo je sedaj formalna izjava in je v analih. Uh, in v visoki starosti sem vesel, da sem to storil in se ne primerjam z Galilejem, ampak on je bil pravzaprav sam na odru, ko je rekel, da se um, zemlja vrti okrog sonca in ne obratno. Želim vam veliko sreče pri vaših predlogih sprememb, s katerimi se m, gotovo ne bom spremljal. Um, prebodil sem ta odbor bolj kot kdajkoli. Torej, ta razprava o mnenju še nikoli ni bila tako živahna in zanimiva kot danes. Uh, gospa Šrajer, gospod predsednik, moje konkretno vprašanje komisiji zakaj eh, tu več denarja in zakaj vrčujemo pri drugih zadevah. Želim um, opozoriti na nekatere točke, ki niso bile omenjene. Ampak treba je ugotoviti, da kmetje lahko uporabijo ta denar. Mislim, da moramo najti argumente tudi v predlogih sprememb, da bo zagotovljeno, da bo ta denar um, um, koristil kmetom in um, razvoju podeželja. Hvala. Gospa Megines, pol minute samo. Hvala. Hvala, John. No. Če si poročevalec, eh, moraš biti pripravljen za kompromise in moraš upoštevati mnenje drugih. In uh, upam, da je to, kar ste rekli, bolj bila gesta kot pa realnost, kajti v Evropski uniji gre za kompromis, ker ste glasovali za to, uh, da boste zapustili Evropsko unijo. Iz tega vidika je ta uh, vaš komentar bil seveda tudi razumljiv. S predlogi sprememb lahko spremenimo vse sedaj čakamo na vaše predloge sprememb in mnenja sem, da eh, boste dobili večino, ne glede na to, kakšno mnenje zastopa gospod Engju. Torej čakamo na te predloge sprememb, kajti to je uveljavljen postopek. Usoda gospod Egnju je hotela tako, da ste dobili takšno darilo za vaš rojstni dan v eh, obliki tega poročila. Še enkrat eh, vse najboljše za vaš rojstni dan, ki ga praznujete danes. Ampak kako bo to mnenje zgledalo na koncu, bo odvisno od nas vseh. In tega se seveda zavedamo. Še enkrat najlepša hvala za to razpravo želim se prisrčno zahvaliti tudi eh, poslancu gospodu McCartyju za to, ker je izrazil pripravljenost, da njegovo točko obravnavamo na naslednji seji, kajti zamujamo s časom. Hvala lepa za to. In sedaj nadaljujemo z 19. točko na dnevnem redu, in sicer gre tu za vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe. Um, gospa Fautman, vzpostavitev vesoljskega programa in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program. Gospa Fautman si je pripravljalka mnenja. Ne bom podal uvoda v to temo, e, to boste storili sami dosti bolje. Kolegice in kolegi, potrudila sem se bom, da bom kratka, kaj ti. Te, temi bomo razpravljali še večkrat. Ta predlog uredbe je pomemben za um, vesoljsko spremljanje opazovanja Evrope in vse dejavnosti naj bi povezali. To naj bi bil koherenten okvir za prihodna financiranja in naj bi nudilo večjo prilagodljivost. 16 milijard evrov je na voljo za um, vesoljski program, Egnos Kopernikus se izvajata s tem. Uh, in naj bi se tudi izboljšala in gre za izvajanje tovrstnih pobud. Z vsem, kar predlaga komisija, se strinjamo. Gre dejansko za poenostavitev in tudi za eh, to, da se um, reducirajo um, ti programi za Evropsko unijo oziroma povežejo in to je za nas zelo pomembno. Ampak tu um, smo v odboru za kmetijstvo in tu gre za kmetijsko politiko. Vedno bolj uporabljamo sisteme zemljskega opazovanja in program Kopernikus um, je pripravil teren za uporabo teh podatkov in ti podatki uh, eh, pominjajo dodano vrednost. Jaz sem mnenja in tako bom tudi zastavila svoje mnenje, da moramo nameniti več sredstev programu Kopernikus, da eh, bomo eh, izpolnili nove pogoje in nove, nove pričakovanja evropske politike. Ta odbor naj bi eh, predlagal 2 milijardi več za Kopernikus. In to je tudi v skladu s uh, splošnim scenarijem za Kopernikus, tako da bi realizirali vse cilje, ki si jih je zadal Kopernikus in ki jih je potrdila tudi Evropska komisija, torej dve milijardi za štiri naloge, ki so v mnenju jasno opisane. In te štiri naloge so pomembne, da bo zasebni sektor lahko um, izvedel prilagoditve, ki bodo koristile tudi kmetijstvu. Moramo si ogledati, kakšni izzivi so pred nami in tu se navezujem na današnje prejšnje razprave, naprimer sušo, podnebne spremembe. Tu moramo storiti marsikaj in se lahko opiramo na satelitske slike. In zato prosim kolegice in kolege, da podprejo dodatnih, ti dodatni dve milijardi, da podprejo to mnenje. V tem mnenju so vsebovani tudi še drugi predlogi. Veselim se vaših pobud, vaših predlogov in rada bom to vključila tudi v mnenje. V ponedeljek 3. septembra bo potekel rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala, gospod Nekov je poročevalec v senci. Hvala lepa. Poroče bavki eh, gospe Bautmans. Mislim, da je to mnenje zelo dobra eh, osnova, podlaga za delo. Vsi poznamo negativne trende na področju kmetijstva. Uh, vedno manj ljudi vidi možnost, da, da bi živeli od kmetijstva. Veliko je ovir, uh, In mislim, da mora Evropska unija več uložiti v tehnologijo, kar naj bi olajšalo delo tako upravi, kot tudi prihodnim eh, kmetom in sedanjim kmetom. Um, želim, da bi v mnenju še bolj poudarili to, da potrebujemo zanesljive in hitrejše posodobljene informacije za hrano in za kmetijstvo in um, strinjam se s povečanjem za 28 odstotkov, kar predlaga komisija. Če pa si ogledamo zadnji razvoj v Evropski uniji, kar zadeva podnebje in naravo, naj bi ambicije bile še večje. In zato predlagam povečanje za 50 odstotkov. Na 18 milijard mislim, da moramo um, bolj spremljati um, razvoj tal, um, sestavino tal. V Bolgariji to delamo in uh, To tudi preprečuje um, naravne katastrofe in razen tega je pomemben 50. člen, ko gre za um, spremljanje tal, pogojev tal in mi bomo tu predlagali tudi še določene predloge sprememb. Gospod Hasla, hvala za to poročilo. Tudi jaz menim, da gre za pomembno področje eh, tehnologij prihodnosti, ki jih moramo spodbujati. Eh, podatki so pokazali, kako dramatično poteka določen razvoj na naši zemlji in zato gre v prvi vrsti za spremljanje okolja in za izboljšanje tega. In seveda iz tega dobivamo informacije tudi za kmetijstvo, ampak moramo malo tudi omiliti ta pričakovanja. V predlogu spremem 9 piše, da naj bi se to uporabilo tudi za uporabo gnojil in pesticidov. Mislim, da uh, um, temu programu, s tem damo prevelik pomen. To ni nekaj, kar bi eh, lahko takoj eh, potem. Um, Ko bi takoj povedali koncernom, kakšna gnojila potrebujemo. Torej, so pa seveda iz tega informacije za kmetijstvo. Kmetijstvo je del tega, ampak moramo ostati realisti in videti, kaj si lahko pričakujemo od tega sistema. Moramo biti sploh realistični na področju kmetijstva, kajti to ne bo vodilo avtomatsko do tega, da bomo uh, uporabljali manj pesticidov in gnojil, temveč uh, da jih bomo bolje uporabili, ne pa nujno manj. Uh, Sedaj pa dobi do besedo predstavnik komisije oziroma gospod Flanagan želi besedo. Uh, Torej najprej je gospod Flanagan in potem je na vrsti komisija. Samo nekaj besed. Satelitska tehnologija je pomembna, ampak včasih eh, eh, se to ponuja kot neka, nek recept rešitev za vse. V zadnjih mesecih eh, vremenske eh, zadeve eh, smo videli, um, da gre seveda tudi za biotsko raznovrstnost, diverzifikacijo posevkov in tako naprej za različne teme. Um, ta satelitska tehnologija seveda lahko pomaga um, tako, da um, preprečujemo, da bi se ti problemi, do katerih je prišlo, še poglobili. Hvala. Sedaj dobi besedo komisija. Hvala za to, da ste mi dali besedo. Vesoljska strategija 2016 eh, je bila objavljena, gre za um, maksimaliziranje um, um, dognanj iz tega za družbo. Ta um, program, o katerem razpravljamo sedaj, je daljni korak v. To smer gre tudi za poenostavitev zakonodaje, s tem, da povežemo Koperniko z Galilejo Agnus, um, GNS, agencijo v Pragi, eh, v eno besedilo eh, in v eno pobudo, govsat.com. Cilj je trojn. Na eni strani kontinuiteta, investicije v obstoječe pobude. Začeli smo že z Galilejem Kopernikusom in to naj bo trajnostno, potem razvoj potrebe na novih področjih. Danes smo govorili o podnebnih spremembah, deforestacija, varnost. Drugo je možno prav tako vključiti in prilagajanje je tretja točka, prilagajanje novim danostem, strateška avtonomija ključnih sistemov, nove rešitve tudi iz tehnološkega vidika. Vesolje in kmetijstvo se gledata zelo daleč drug od drugega, ampak eh, vesoljske aplikacije prinaša dodano vrednost kmetijstvu in zato pozdravljamo mnenje eh, vašega odbora, predvsem, da opozarjate na to, da Kopernikus eh, lahko prispeva k eh, trajnostnemu kmetijstvu. Komisija je za, um, vesela, da se omenja kmetijstvo v tem um, kontekstu in da je treba uh, predvsem spodbujati kmetijske prakse, ki um, so tudi prijazne do okolja. In tako kot je povedala gospa Bautmans, lahko Kopernikus prispeva k kmetijskemu sektorju upravljanje voda, prehrane, um, biotska raznovrstnost, um, um, ekosistemi, prilagajanje podnebnim spremembam in se z nam bi lahko bil zelo dolg. Um, to, um, pri tem nam pomagajo vesoljske tehnologije, in eh, pomen Galileje tem, pri tem treba pozna, priznati. In eh, razen tega smo, eh, torej eh, vemo, kako težka bodo pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru, ampak hvala tudi za vaš predlog, da se sredstva povišajo za dve milijardi, zato se bomo potrudili. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo poročevalka. Hvala. Hvala tudi komisiji, kaj ti ta odgovor je bil še kar pozitiven glede na predlog, ki smo ga predložili. In to podpirajo tudi kolegi, če sem to prav razumila. Hvala za um, vašo podporo in veselim se predlogov sprememb. Um, hvala. Predlogi sprememb um, se morajo vložiti do 3. septembra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 In s tem želim, želim zaključiti to temo in bomo nadaljevali z naslednjo točko in sicer z 20. točko. Gospod Buda, prosim vas, da uh, takoj spregovorite, tako da bomo um, malo tudi varčevali s časom. Eh. Hvala lepa bom mm, na kratko predstavil to poročilo. Mislim, da so zadeve jasne, o čem govorimo. O predlogu uredbe parlamenta in sveta za spremembo uredbe 13.3 v zvezi z eh, strukturnimi in kohezijskimi skladi. Želim od vsega začetka reči, da je ta sprememba uredbe eh, veljala 2014-2020, ne pa za naslednje obdobje. Želim to pojasniti, kajti nekaj je bilo tudi nesporazumov glede tega. Tako kot sem razložil v kratki obrazložitvi, želi komisija šest odstotkov Eh, virov, resursov za Evropski socialni sklad in sklad za razvoj podeželja, torej preusm, eh, ribiški sklad, eh, torej želijo to prerasporediti za strukturne reforme, uporabiti za strukturne reforme. Trenutne skupne določbe pravijo, da naj bi ta znesek bil uporabljen za specifične prioritete. Komisija predlaga, da eh, člen 22.1a, 28 in 23a, ki določajo načela in postopke za kohezijsko politiko, da se jih spremeni. Tako da bi te sklade lahko uporabili za strukturne reforme. Um, Obveznosti poročanja se s tem prav tako spreminjajo. Želim povdariti, da, Evropski, da Evropski parlament ni podprl eh, prvotno te rezerve za uspešnost. V odboru regij, ki je pristojn za eh, skupne določbe, je bila sprejeta naslednja odločitev. Eh, Denar iz rezerve za uspešnost naj se uporabi za kohezijske projekte in naj se ne preusmeri v strukturne reforme. Želim povdariti pomemben vidik. Nismo proti strukturnim reformam, menimo, da so pomembne. Vendar v tem kontekstu se mi zdi, da lokalne oblasti in deležniki morajo um, se zanesti na šest odstotkov iz rezerve za uspešnost in sicer za financiranje projektov, ki temelijo na tem znesku in ki so že um, načrtovani. Če bi ta denar drugače uporabili, bi to negativno vplivalo na kmetijstvo in razvoj podeželja. Pogovarjal sem se z gospodom Lambertom Nistelrojem in z gospodom Konstance Kreju iz uh, odbora Rigi in dogovorili smo se, da naj zavrnemo ta predlog komisije, da bomo zavrnili. Kom... Gospod Vigas, prosim. Eh, Jasno je, da gre tukaj za predlog, ki je že od vsega začetka mrtev. Mislim, da odbor za regiji, odbor, odbor regiji, odbor za regionalne zadeve ne more oblikovati tako splošen predlog. Mi se strinjamo s tem, kar je dejal poročevalec, da moramo nasprotovati temu, da bi plačila za uspešnost namenili drugim eh, izdatkom in drugim plačilom, tako kot smo že povedali v odboru regi. Imamo več izboljšanj? Drugih eh, prijav za razpravo ni. Ali želi predstavnik komisije besedo? Hvala lepa, gospod predsednik. Želim izkoristiti priložnost, da izrazim obžalovanje, kar zadeva osnodek mnenja, kajti mislim, da s tem zamudimo priložnost, eh, ki bi pomagali nekaterim državam pri strukturnih reformah. Strukturne reforme so seveda povezane z eh, gospodarskim upravljanjem in uspešnim izvajanjem kohezijske politike želim najprej um, jasno povdariti, da ta predlog sploh ne vpliva na financiranje razvoja podeželja. Um, eksplicitno gre za um, socialni in kohezijski sklad. Um, iz tega mnenja izhaja, kot da bi to uh, vplivalo tudi na sklad za um, razvoj podeželja, kar pa ne drži. Uh, potem vaš poročevalec in tudi drugi ste rekli, da uh, gre za načeljno nasprotovanje temu predlogu. Tu lahko povidam, povem, da smo vgradili varovalke. To bi bilo eh, opcionalno, neobvezno. Vsaka država, ki se tega želi poslužiti, bi se morale dogovoriti z, z, um, z deležniki iz programa. Torej, tudi oni bi se morali strinjati s tem, država članica ne bi mogla sprijeti take odločitve enostransko, če so uh, sredstva že namenjena določenim projektom. To, kar želimo storiti, je možnost za države članice, da uporabijo eh, sredstva iz. Um, rezerve za uspešnost, za um, koristne strukturne reforme. Škoda bi bilo, če države, ki bi to želele storiti in ki bi želele izvesti strukturne reforme, tega ne bi mogle eh, storiti z uporabo te možnosti. Portugalska, naprimer, je že izrazila določen interes za to. Uh, da bi uporabila rezervo za uspešnost za strukturne reforme. In če ne prilagodimo ustrezne uredbe, država kot je Portugalska ne bi bila v stanju, da uporabi ta denar in to bi bila zamujena priložnost. In naša ideja je bila, da bi to bila neke vrste pilotna vaja pri pripravah na obdobju, obdobje po 2020. Eh, komisija je predlagala razširjeno različico tega kot eh, del svižna za strukturne reforme po letu 2020. In mm, dobro bi bilo, če bi se lahko učili iz tega obdobja za obdobje po letu 2020. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsednik nekdo očitno ni opravil domače naloge, ampak jaz eh, nisem ta, kaj ti naslov te eh, spremenjene uredbe eh, se omenja tudi Evropski sklad za razvoj podeželja. Ampak to so investicije, ki že potekajo in pri tem se je upoštevala rezerva za uspešnost. Če se vzame ta denar in se ga preusmeri drugam, se lahko vpliva na tekoče projekte in zato sem to omenil. Ampak to je samo bilo o klepaju. Imamo tudi Evropski sklad za intervencije v kriznih situacijah. Ni pa bil uporabljen denar v kriznih situacijah iz tega. Ne bomo sedaj konkurirali da bi videli, kdo, katera država članica um, je boljša. Torej, jaz pravim, da projekti, ki že tečejo, bi lahko trpeli, če bi se sprejela taka odločitev. Hvala lepa. Predloge sprememb lahko vložite do jutri ob 13. uri s tem lahko zaključimo to točko dnevnega reda. Hvala pripravljalcu mnenja. Gospod Flanagan, samo kratko vprašanje. E, predstavitvi komisije danes zjutraj, kako hitro jih bomo prejeli? Torej, bolje bi bilo, če bi jih dobili vnaprej, ampak to se nikoli ne zgodi. Um, Um, torej, na spletni strani Agrija sicer je to omenjeno, da bodo posebne pri, predstavitve, ampak da jih bomo lahko prijeli. Torej, pri tem ste mislili na predstavitvi direktorja danes zjutraj, ne? Hm, ja. Ja. torej zelo k malu bosta ti predstavitvi dostopni. Nadaljujemo z točko 21, sprijetje priporočil koordinatorjev odbora Agri, e, pojasnilo z moje strani. Zauzel sem se za to, da manjše politične skupine bi imele večjo možnost, um, da um, se jim poviri um, priprava pr priporočil in mnen, torej da um, lahko tudi posamezne skupine dajo priporočila, kateri strokovnjaki naj bi se vključili, torej vedno naj bi bil pris prisoten tudi predstavnik manjših političnih skupin ali strokovnjak in zauzel sem se za to, da so med strokovnjaki, da je med strokovnjaki tudi več žensk. Um, to je bilo torej moje mnenje. Torej, rekel sem, da se zauzemam za to um, na tej seji koordinatorjev, ampak koordinatorji še niso sprejeli odločitve, to ni obveznost. Sem se pa zauzel za to in se bom še naprej trudil, da bi se bi to uveljavilo pri um, delu koordinatora, gospa Aguilera. Gospod predsednik, mislim, da bi bilo to zelo pomembno. To je zelo dobra ideja. Želela sem povedati nekaj drugega, vendar pa se strinjam s tem, kar ste dejali in da, da bi predloge iz političnih eh, skupin eh, morali vključevati moške in ženske, zato da bi dobili večjo uravnoteženost. Rada bi povedala nekaj v zvezi z javno predstavitvijo o skupni kmetijski politiki. Bavarska je res čudovita regija, vendar pa mislim, da bi na takšni javni predstavitvi imeli predstavnike iz iste regije, ne vem, če bi bilo to najbolj primirno. Ko govorimo o SKP-ju in glede na to, da je vsaka država drugačna in ima svoj lastni model, mislim, da bi morali imeti. Um, govornike iz eh, več različnih držav. Seveda mi je Bavarska zelo všeč, vendar pa mislim, da bi bilo dosti boljše, da bi to popravili in da bi dobili večjo um, reprezentativnost glede držav. Če bi dobili govornike iz iste regije, ne bi izvedeli nič o raznovrstnosti, ki jo živimo v realnosti. Zato se mi to ne zdi prav in če je mogoče, bi radi videli, da se to spremeni. Seveda cenim vse, povabljene, vendar pa mislim, da raznolikost eh, prispeva k živahnejši in boljši razpravi. Gospa Maginez, mislim, da ima kolegica prav eh, glede tega, kar je dejala, ko gre za zastopstvo spolov in regij. Podpiram pa predlog. Hvala. Posel des. Gospod. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročevalka je gospa Erans iz Španije. Predlagala je španskega znanstvenika, ki je potem eh, tik pred zdajci odpovedal. Sam eh, sem. Eh, predlagal gosta, ki bi zastopal tudi vidik južni, južnih držav. Pablo de Castro je tudi eh, dober govornik. Eh, gospa Aguilera, videli smo že javne predstavitve, kjer velike države niso predlagale nobenega strokovnjaka. Zato prosim, da sprejmete naš predlog v obliki, kot je. Gospa Aguilera. Bueno. Ne vem, če je gospa Erans imela prav ali ne. Mene ne zanima vprašanje ELS. Kar me tukaj zanima je javna predstavitev o reformi SKP. Gospod D, seveda nočem podcenjevati strokovnjakov. Seveda bi raje videla, da imamo tudi strokovnjakinjo ženskega spola in iz kakšne druge države. Seveda ne pravim, da mora ta strokovnjak priti iz Španije. Vendar pa bi mi bilo všeč, če bi strokovnjakinjo predlagala kakšna druga država. Samo zato, da bi zastopali več različnih vidikov. Predlagam samo, da bi z stvari lahko storili bolje, gospod Flanagan. Tudi sam se strinjam s tem predlogom. decizijšmi podjeli naš. Odločitev je bila sprejeta na seji koordinatorjev. Tudi sam bi rad videl, da bi strokovnjaki prihajali iz starih, novih držav, članic iz severnih in iz južnih, da bi vključevali tudi ženske strokovnjakinje in Zadovoljen sem, da je gospa Erans Garcia pročevalka v tem primeru. Torej, kot sem že dejal, odločitev je bila sprejeta. Povabili smo že imenovane strokovnjake. Zelo neugodno bi bilo, če bi sedaj zadevo spreminjali. Uh, V vsakem primeru bi koordinatorji morali sprejeti to odločitev. Kar pravite, drži. To bomo upoštevali v prihodnosti in bolj upoštevali ta vprašanja, ko bomo organizirali zadeve v prihodnosti. Najlepša hvala. Veliko govorim o tem tudi sam. Koordinatorji to lahko potrdijo. Torej, če se strinjate, bi rad sedaj to točko zaključil, vendar pa pozdravljamo vaš predlog, ki ga bomo tudi upoštevali v prihodnosti. Pravila se včasih zdijo očitna, vendar pa se v praksi ne izvajajo vedno. Najlepša hvala vsem za opravljeno delo, najlepša hvala tudi tolmačem, najlepša hvala vsem skupaj. Želim vam lepo popovdne in varno pot domov. Vidimo se naslednjič.